Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Prosim, sedite, gospe in gospodje. Bomo začeli s današnjim srečanjem odbora za regionalni razvoj. Najprej sprejetje dnevnega reda. Predlagam spremembo k dnevnemu redu po objavi osnutka je komisija parlamentu posredovala delegirani akt. Um, dobili ste opozorilo s tem v zvezi, kajti to je bilo distribuirano kot osnutek uh, decembra 2014 v končni različici. 29. aprila je bilo to tudi potem objavljeno. Tu gre samo za tehnične zadeve, ki so vezane na javna oziroma zasebna partnerstva. Evropski parlament mora to sedaj potrditi ali pa temu nasprotovati na plenarnem zasedanju junija. Komisija bo potem še podala kratko predstavitev glede delegiranega akta. To bo zadnja točka jutri do povdne. In potem bomo določili še rok um, 11. maja do konca delovnega dne, če kdo želi nasprotovati temu aktu oziroma um, to, kdo želi še dodatno obravnavati. Če se strinjate s to spremembo dnevnega reda, Torej, še dodatno točko imamo za jutri do povdne. Torej, kratko predsedo komisije bomo slišali v zvezi s tem aktom. Potem lahko spremo dnevni red. Se strinjate? Ja. Gospod Van Nisteroj. Hvala. Mislil sem, da bo predstavnik komisije oziroma komisar prišel sem, da bi uh, odgovoril na ta drugi del pričakoval sem, da bo ona tukaj, Maja. Kako je sedaj s tem? In če pride, ali bo imela sedaj časa, da odgovori na naše vprašanja? Torej, zadnji, če mora oditi, zelo kmalo. In um, nismo dobili odgovorov od komisarke. Torej, treba je zagotoviti um, ustrezen časovni razpored, ko pride sem. Ja, hvala lepa za to vprašanje na sestanku koordinatorov vam bom več povedala o tem, kaj ti ideali smo, da se bomo pogovorili s komisarko takšen načrt. Ampak kakorkoli že, lahko sedaj vsem članom rečem takole. Um, s komisarko uh, smo se pogovorili in uh, bo prišla na naš sestanek junija. Zagotovo bo prišla. In torej bo tukaj junija. Potem časovni razpored. bomo poskušali zagotoviti čim več časa in seznanjavo uh, eh, stališč. Še vedno uh, čakamo na odgovore zadnjega srečana. Imamo še torej, vprašanje in odgovore zadnjič, pa še nove odgovore in vprašanja. Uh, torej, kakorkoli že prišla, bo sem junija. Hvala lepa. Ali lahko to rečemo, da smo potrdili dnevni red? V redu, hvala. Potem pa gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu sprejetje zapisnika se je 26. marca 2015. Torej 26. marec. Aprilskega sreča ni bilo, zato imamo sedaj tukaj zapisan marec. 26. marec zapisnike imate med dokumenti. In če nihče temu ne sprotuje tekom sestanka, potem bomo na koncu sprejeli ta zapisnik. V redu. Potem sporočila predsednice. Ima samo dve. Na vas spomnim na tole. Jutri bomo imeli več eh, glasovanj ob desetih in prosim, če ste tukaj pravočasno. In seveda prosim, če prenesete svoje glasovalne kartice, kajti. Kaj ti pričakujem pomenska glasovanja? In še nekaj, eh, ob 1.45 jutri imamo še eh, prvo srečanje naše delovne skupine. In predstavniki glede regijo bodo podali nekaj informacij glede te prve točke uh, za dnevni red za našo delovno skupino. Je kaj nejasno? Eh, ne vem, ampak eh, eden od teh dni, ki ste jih omenili, je praznik tukaj v Belgiji. 25 maj. 25. maj je praznik, če se ne motim. 1.45 jutri, torej 15 do 2 jutri, bomo imeli sestanek delovne skupine. Tukaj, oziroma v neki drugi sredi dvorani, ampak ob tem času. Toliko, to so moje sporočila. In sedaj gremo naprej, naslednjo točko to je prva osebinska točka za danes. Osnutek poročila. Glede smeri dezvane člena 23 uredbe o skupnih določbah. Eh, člen 23 uredbe o skupnih določbah eh, izpostavlja mehanizem za to, da se veže podpora z evropskih investicijskih in socialnih skladov na gospodarsko upravljanje. Julija prejšnje leto je komisija sprejela sporočilo um, glede prvega dela tega člena, odstavki 1 do 8. Tam so izpostavljene določbe, kjer komisija lahko zahteva držav članic, da reprogramirajo del svojih um, sredstev. Marca je poročevalec Blanko Lopez eh, oblikoval um, svoje prva stališča, danes pa bo predstavil svoj osnutek poročila. Um, rok za vložitev predlogov sprememb uh, tega poročila. Uh, eh, ne bo 19. marec, to je torek, do 12. maj, maj se je popravila predsednica, maj. Torej 19. maj, to je torek, do 12. Potem pa bomo tukaj glasovali um, julija v odboru, torej. Poročevalec je tukaj. Hmm gospod Blanko Lopez, potem imamo tukaj še pročevalce v senci. In gospod Suvaš je pa predstavnik eh, oziroma podpredsednik odbora regi in je tudi tukaj. In tudi on bo predstavil mnenje odbora regi. Potem, ko bomo eh, poslanci o tem razpravljali. Torej najprej, gospod Lopez, beseda je vaša. Muchas gracias, eh, presidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, eh, da izražam stališče večine, ko trdim, da naš odbor regij uh, mora zahtevati uravnoteženo in demokratično izvajanje uh, makroekonomskega pogojevanja. Uh, to je zapisano v 23. členu uredbe o skupnih določbah. Uh, In to je tudi namen poročila, ki ga danes tukaj predstavljam. S tem namenom se v besedilo osredotočam predvsem na sodelovanje Evropskega parlamenta v celotnem procesu eh, reprogramiranja ali pa prekinitve uporabe sredstev, kar je tudi zapisano v 23. členu. Po mojem mnenju je sodelovanje Evropskega parlamenta pri reprogramiranju in začasni ustavitvi plačil eh, jamstvo in to eh, glavno demokratično jamstvo, da se bodo sredstva uporabljala na demokratičen način in da se bo tudi makroekonomsko pogojevanje primerno izvajalo. To mora biti v skladu eh, s sporazumi o. Eh, sodelovanju treba izpoštovati proporcionalnost in subsidijarnost pri vseh ukrepih, ki jih sprejemamo. In sicer je treba upoštevati situacijo v posameznih državah članicah, pa tudi v regijah, ki se eh, soočajo z realnimi gospodarskimi težavami. Evropski skladi lahko predstavljajo velik del proračuna teh regij. V 12., 15. in 17. odstavku govorim o tem priča smo hudi krizi in videli smo, da so evropski skladi bili včasih edini način eh, naložb v določenih regijah in državah Evropske unije. Parlament, komisija in svet morata imeti strukturiran dialog in ta dialog mora zagotoviti interinstitucionalno koordinacijo in pa pretok informacij za celoten. Eh, postopek po 23. členu. Parlament eh, mora biti vedno in takoj obveščen o kakršni koli prošnji za reprogramiranje ali pa ustavitev plačil. Na ta način bo parlament lahko izrazil svoje stališče eh, v pravi obliki in se bo to stališče tudi upoštevalo. Komisija bo morala to upoštevati in uh, od nje bomo zahtevali tudi odgovornost v zvezi s tem. Kar se tiče vloge Evropskega parlamenta pri ustaviti plačila ali reprogramiranju, eh, o tem govorimo v 24. odstavku, eh, to je še vedno odprto vprašanje in eh, v zvezi s tem bodo vloženi še predlogi sprememb, odvisno bo tudi, kakšne kompromise bomo sprejeli v tem parlamentu v zvezi s to temo. Se pa strinjam oziroma menim, da uh, potrebujemo čim večji konsens glede tega. Od uh, komisije zahtevamo tudi uh, dodatne podatke o učinku uh, makroekonomskih mehanizmov in pa uh, o povezavah med uh, evropskimi strukturnimi investicijskimi skladi in dobrim gospodarskim upravljanjem. Uh, Eh, zahtevamo informacije o tem, kako kohezijska politika prispeva k eh, doseganju ciljev strani držav. Eh, želimo tudi informacije strani držav članic. Od komisije zahtevamo, da skupaj z državami članicami izvede analizo vseh možnosti, ki so na voljo v zvezi z izvajanjem 23. člena. O tem govorimo v desetem odstavku. Želim tudi, da pojasnijo, kako bodo upoštevali eh, horizontalna načela uredbe in kako bodo ocenili v sodelovanju z državami članicami učinek na eh, regionalni in lokalni ravni, torej učinek eh, ukrepov po 23. členu. Še nekaj za zaključek tukaj eh, sem napisal poročilo o rezultatih in učinkih eh, uporabe 23. člena. Predvsem, ko gre za programe, ki jih to zadeva. Kako eh, bo torej se skupaj prispevalo k večji konkurenčnosti skladov in k rasti? To so vidiki, ki so zame zelo pomembni. In vse obravnavam z kritičnega vidika. Uh, obravnavam makroekonomsko, makroekonomsko pogojevanje. V tem odboru smo že govorili o tem eh, in sicer o prvi izmenjavi mnen pri tem poročilu. Mislim, da je to poročilo uravnoteženo. 23. Eh, člena ni več mogoče ukiniti. In zato si moramo prizadevati za čim bolj demokratično in pravično izvajanje tega člena. Lahko smo tudi zelo kritični do uh, makroekonomskega pogojevanja. Naprimer, tako stališče so izrazili tudi v odboru regij. In kot je rekla predsednica, bomo lahko kasneje prisluhnili tudi predstavniku odbora regij. V vsakem primeru moramo biti zadovoljni s eh, pristopom komisije, ki je zelo previden eh, in zahtevati moramo, da se eh, reprogramiranje in ustavitev plačil čim bolj omejijo. Na kratki rok in na srednji rok je treba obravnavati te zadeve in tudi priporočila po državah članicah. Svet je tudi podal svoja priporočila. poročilo je sicer uh, omejeno, uh, zato bom določene stvari obravnaval tudi še v predlogih sprememb. In uh, mislim, da mora resnično makroekonomsko pogojevanje biti uh, skrajni izhod za to, da se izboljša uporaba uh, sredstev. Treba pa je upoštevati socioekonomsko situacijo in ne ogrožati uh, ciljev kohezijske politike. Odprt sem za vaša mnenja in vprašanja in želim si, da bi vzpostavili dober dialog eh, na podlagi predlogov sprememb, ki bodo vloženi, zato da bomo pripravljeni na dan, ko bomo v poročilu glasovali. Hvala. Hvala, gospod Banko Lopes. Sedaj pa poročevalce senci, gospod Polčak. Vi ste prvi. Hvala, gospod predsednica spravodajovi za eh, pred. Kot prvo bi se rad zahvalil poročevalcu za predstavitev tega poročila. Gospod Blanko Lopes je predstavil to poročilo, ki se mi zdi zelo dobro in tudi predvsej kritično, kar je v redu, Meni se zdi to res čisto v redu, kajti to je v skladu z našim stališčem, torej stališčem Evropskega parlamenta glede člena 23 in pa tudi izvajanje tega člena. To tukaj je člen, ki ga komisija še ni izvala. Komisija lahko pripravi reprogramiranje, potem se mora svet o tem odločati, morda je treba tudi zamrzniti sredstva in tako dalje. In tako dalje. problem je v tem, ker določene makroekonomske pogojenosti niso bile izpolnjene. Ni prišlo do drugih kršitev. Gospod Lopes je upošteval večino naših stališč eh, z mačevskega srečanja. Nekatere stvari treba še nekoliko popraviti, izboljšati, ampak moram reči, da se mi zdi ta predlog odličen. Potem pa še nekateri dodatni vidiki, naprimer točka 6, oziroma točka 8 se je zapravila govorec. Tukaj je govora o partnerskih sporazumih. To tukaj e, in pa operativni programi in pa priporočila, torej sploh specifična priporočila za države, Vse to mislim, da se lahko upošteva. Imamo različne mehanizme, ki omogočajo komisiji, da nekaj stori v zvezi s temi programi, kjer ni vse v redu izvršeno. Morda včasih kakšni pogoji niso v celoti izpolnjeni. Če se zahteva reprogramiranje, torej v izjemnih primerjih lahko poštemo ta člen. Potem pa še točka 11. Eh, pretirano upravno breme. Glede ESI skladov imamo določene izjeme za obdobje 2014 do 2020. Prav tako je prišlo do uh, sprememb in pa zamud v MFF-ju. Prav tako treba poštevati to, da je način programiranja zelo zahteven in zato ti uh, socialno-investicijski skladi niso ustrezno uveljavljeni. Komisija ima tukaj določene zmogljivosti tudi, naprimer, um, za strukturni dialog, ampak marsikaj je zelo omejeno. In kot je omenil gospod Lopez, vse to ogroža kohezijsko politiko. Predvsem ogroža samo uveljavljanje te politike. Uh, Potem 17. Izvajanje sorazmernosti. Ne smemo pozabiti na to, da če zaveze niso izpolnjene v držav članicah, potem uh, to ni nujno rezultat pomakanja discipline. Lahko so za to čisto drugi racionalni razlogi. Uh, morda naprimer eh, izven njihovega nadzora, lahko pride do naravne katastrofe ali kaj podobnega. Torej, so stvari, na katere države ne morejo vplivati in eh, tudi to moramo poštevati. Potem točka 19, zagotavljanje informacij. Mislim, da bi to točko lahko nekoliko dopolnili, torej glede izmenjave informacij. Nekatere evropske institucije imajo dostop do informacij, druge ne in lahko bi omenili tudi dostop do teh informacij v državah članicah. Torej, države članice moramo omeniti. Če ne bomo teh omenili, potem mislim, da bi bilo to napačno. Potem pa še vloga Evropskega parlamenta, točka 24, pa vse do uh, eh, 28 v tem poročilu. Po mojem mnenju bi bilo boljše, če bi specifično omenili tudi naš odbor, torej odbor regije. Meni se zdi to bistveno. In morda bi lahko imeli tudi odbor regije, torej institucijo odbor regije. Bi pa še enkrat povdaril to, da se mi zdi ta predlog odličen. Hvala lepa gospodu Lopezu in res sem z veseljem sodeloval z njim in se tudi veselim dodatnih pripomb tekom naše razprave. Hvala. gospa Tomašič. Naslednja. Lepa. Čestitam. Najlepša hvala. Rada bi čestitala poročevalcu Lupezu za odlično pripravljeno poročilo, v katerega so vključene tudi odlična priporočila za dobro gospodarsko upravljanje. Pomemben poudarek je dan temu, da mora biti Eh, vsaka odločitev za uporabo člena 23 eh, dobro utemeljena, le na ta način lahko zagotovimo preglednost eh, in pa ustrezen vnaprejšnji pregled. V obdobju 2014 do 2020 Eh, bomo eh, v okviru kohezijske politike izvajali programe, ki bodo v podporo nacionalnim eh, programom reform. In sicer želimo na ta način uresničiti priporočila sveta v zvezi z neuzdržno gospodarsko politiko. Evropski strukturni skladi igrajo zelo pomembno vlogo pri investicijah v delovna mesta in v rast eh, v Evropski uniji. Zaradi tega mora Evropska komisija izvajati eh, člen 23 v skladu z načelom sorazmernosti. Upoštevati mora stanje v regijah in v eh, državah, ki so v težavni gospodarski situaciji in kjer evropski strukturni skladi predstavljajo pomemben vir financiranja. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do oviranja uporabe sredstev iz teh skladov in to bi ogrozilo sporazume eh, o partnerstvu. Poleg tega eh, bi šlo za nepravično kaznovanje lokalnih in eh, regionalnih oblasti, ki predstavljajo pomemben vir sredstev v Evropski uniji, kajti upravljajo s kar 33 odstotki javnih sredstev. Zaradi tega je potrebno naprej preveriti učinke sprejetih ukrepov na lokalni in eh, regionalni ravni. Thank you. Thank you I'll... Hvala lepa. Hvala lepa, predsednica. Kolegice in kolege, najprej bi se rad vsem pročevalcem vsem se opravičil, kajti ponovno so šli nazaj na nacionalno politiko gospod Ren se je vrnil v to politiko. Sedaj bi rad izpostavil določene prioritete Alde um, med pogajanji o tej uredbi o skupnih določbah konec leta 2014, sploh ko gre za člen 23. Tako kot Alde tudi mi menimo, da um, ustrezno gospodarsko upravljanje ter pa učinkovito uporaba strukturnih sredstev so zelo pomembni mehanizmi in si ne nasprotujejo. Lahko jih skupaj izvajamo po drugi strani pa tudi želimo to, da se eh, člen 23 ustrezno izvaja, tako da se ne ogroža kohezijska politika in pa da ne vzpostavljamo novih tveganj za potencijalne pravitelje, za uh, te sklade. V preteklosti je bilo težko doseči sporazum glede skupnih določb, torej glede uredbe o skupnih določbah, še posebno, ko gre za uh, makroekonomske pokojenosti v komisiji in pa v svetu smo imeli različna stališča, tudi v Evropskem parlamentu smo imeli različna stališča. In sedaj smo končno prišli do tega kompromisa, ki sicer ni popoln, ampak um, vseeno pa moramo na vsak način poiskati pravo ravnoteže. Če se zdaj pogledamo poročilo, potem bomo predvsej kritični. Člen 23, glede makroekonomske pogajnosti, um, je nujen po našem mnenju. In kot sem še povedal prej, na um, odboru, moramo videti, kako se to dejansko izvede v praksi. Prej ne moramo vedeti ničesar. Če si pogledamo današnje poročilo, um, naprimer člen 13, eh, odstavek 14, uh, piše takole. Odbor reki uh, ne sprejema tega, da je nemogoče ustrezno obravnavati makroekonomske um, zadeve na nacionalni ravni, kajti to lahko sankcionira določene. Um, Eh, nacionalne organe, pa regionalne organe. To je tudi bistvo makroekonomske pogajenosti. Če me to všeč ali ne, če tukaj v državi članici, naprimer, naletimo na to, da ni ustreznega ekonomskega upravljanja in, in tukaj se strinjam, eh, člen 23 um, se bo uh, izvajal kot izhod v sili, um, tega ne bo komisija kar tako počes počela, ampak kakorkoli že posledice tega bodo, da regionalni organi um, bodo tukaj imeli velike težave zaradi svojih financ in uh, potem ne bodo mogli vlagati novih sredstev, naprimer v projekte. Bomo razmislili o dodatnih predlogih sprememb, ki so v skladu z našim prejšnjim stališčem um, ADE in bomo to poslali poročevalcu in hvala lepa seveda um, poročevalcu za upravno delo. Hvala lepa predsednica. Thank you. Thank you hvala lepa. gospe Martine Ardensen, mislim, da ni. Je nika, ne? Ne. Gospa Vana je naslednja, torej. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama se moram um, opravičiti. Um, našega poročevalca v senci eh, zelenih ni, zato bom nekaj povedala o njegovem mnenju. Eh, zeleni smo proti makroekonomski pogojenosti na splošno, kajti menimo, da to ni uh, potrebno in to je dodatno orodje, ki lahko um, kvečemu škodi, ne pa toliko koristi. Ampak se pa zahvaljujemo in čestitamo poročevalcu tega poročila, kaj ti to je odlična podlaga za razpravo, zelo kakovosten dokument je to. Uh, tukaj to uravnotežuje uh, um, dve stvari. Na eni strani se disciplinsko lahko izvaja makroekonomsko ravnoteže in pogojenost, na drugi strani pa se um, lahko ustrezno izvaja tudi evropski socialni oziroma investicijski skladi. Zato mislim, da je to dara podlaga za razpravo. Seveda imamo tukaj še nekaj dodatnih predlogov glede formulacij. Naprimer, to, da je treba bolj podariti makroekonomsko pohenost uh, eh, kot eh, zadnji shod in pa to, da se breme um, um, da na komisijo. Eh, ali pa da se ustrezno določi časovni razpored. Pa še nekaj bi radi spomnili v primeru reprogramiranja. Odbor za spremljanje eh, programa mora biti vključen eh, v vsakršnem primeru reprogramiranja. Torej, da pozamem, upamo, da bo poročevalec še vedno nadaljeval to odlično sodelovanje s poročevalci v senci in mislim, da lahko še razrešimo nekatere odprte točke in to čim bolj uspešno za vse. In še enkrat čestitke za to poročilo. Hvala lepa, gospod Mato. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot drugi se tudi jaz zahvaljujem poročevalcu za eh, pripravljeno poročilo. Ta tema eh, je izjemno kontroverzna in o njej smo razpravljali že v preteklem sklicu. Gre eh, za makroekonomsko pogojevanje. Mene je zelo zanimalo, katere predloge bo kolega vključil v to poročilo. Sedaj, ko sem ga prebrala, eh, mi je jasno, da uporaba člena 23 skrbi eh, vse eh, predstavnike političnih strank. Kolega je povdaril uporabo načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Predvsem gre tukaj za člena 15 in 17. V členu 14 pa zavrača načelo da bi lahko uh, bile kaznovane lokalne in pa regionalne oblasti, kajti to bi pod vprašanje postavilo uh, samo načelo kohezijske politike. Uh, Sprememba uh, razporeditve programskih sredstev bi prizadela predvsem uh, lokalne in regionalne oblasti, uh, ki uh, morajo uh, pogosto uh, prirejati uh, svoj uh, proračun uh, že na nacionalni ravni. Eh, njihova sredstva so odvisna predvsem od nacionalne ravni in zaradi tega bi bilo eh, paradoksalno, če bi jih eh, kaznovali za nekaj, kar pravzaprav ni njihova krivda. Priporočila specifična za posamezne države naj bi predstavljale odstotek postopek eh, izvajanja eh, ukrepov strani držav članic. Pri tem je potrebno razmišljati o tveganjih, ki se eh, pojavljajo v pozavi z makroekonomskim upravljanjem. Mislim, da se lahko strinjam z drugimi kolegi, da v smernicah eh, ni umenjen eh, Evropski parlament in njegova vloga eh, pri uporabi člena 23 in to se mi zdi nesprejemljivo. Poročilo kolega je odlično. Želim si, da bi na sejah poročevalcev v senci in pri kompromisnih predlogih sprememb upoštevali tudi dejstvo, da je potrebno poudariti potrebo po reviziji klauzule o ulaganjih. Na ta način eh, bi lahko ukrepili regionalna in pa nacionalna vlaganja eh, z eh, pomočjo evropskih sredstev in z instrumentom Povežemo Evropo. Hvala lepa. Uh, Hvala, to so bili prispevki strani poročevalcev v Senci. Zdaj pa bomo upoštevali željo gospoda Boštinaroja, da tudi on spregovori o tej temi. Hvala, gospa predsednica. Želim se zahvaliti eh, kolegu Blanko Lopezu za odlično poročilo. Prepričan sem, da eh, zdaj, ko je upošteval toliko eh, dobrih idej poročevalcev v senci, da bo to še izboljšalo poročilo tudi danes smo uh, še podali ideje in isto se je zgodilo lani, ko smo zaključevali pogajanja tukaj v odboru regi. Oziroma, to ni bilo lansko leto, bilo je že konec leta 2013. Tukaj je ključnega pomena dejstvo, da gospod Lopez eh, omenja dejstvo, da se prekinitev plačil zgodi kot izhod v sili in to mora narediti komisija na popolnoma pregleden način z udeležbo odbora regi, torej eh, z udeležbo našega parlamenta. To je ključnega pomena, kajti tako sta si oba poročevalca eh, zamislila pravila o makroekonomski pogojenosti. Pomembno je tudi, da preprečimo prekinitev plačil, kajti če bomo kaznovali centralno vlado, Eh, zaradi eh, makroekonomske pogojenosti, bodo to plačale predvsem regije. Duh eh, kohezijske politike pa ni tak, da se kaznujejo regije. Zato poudarjam, to je res ključnega pomena. Po drugi strani pa komisijo vabim, da razmisli o, o odločitvah glede prekinitev torej da take odločitve dvakrat pregledajo in da se izognejo akumulativnemu učinku takih odločitev. Veliko bolje je, da take stvari preprečimo in da se s problemi ukvarjamo pravočasno, ne pa da eh, regijam omogočimo oziroma eh, organom omogočimo, da uh, eh, ustrajajo pri napakah oziroma da te napake kar trajajo, kaj ti rare humanum est, perseverare diabolicum. Mislim, da moramo tudi poudariti, da je treba izboljšati uh, zmogljivosti upravljanja vseh organov, ki so vdeleženi. Zato, da bomo preprečevali napake, potrebujemo boljšo administrativno kapaciteto. tako bomo zagotovili, da od eh, same zasnove projekta do izvajanja eh, vse čas eh, vsi delujejo učinkovito, da bo to prineslo pozitivne učinke in da bodo izpolnjeni pogoji za to, da bo projekt tekel naprej. Torej, na ta način bomo dosegli, da bo v vse manj primerih prihajalo do prekinitev plačil. Najlepša hvala za ta osnutek. Veselim se že sodelovanja s poročevalcem in vsemi drugimi, zato da bomo imeli na koncu dobro poročilo, ki bo pomagalo tudi komisiji pri njenem delu. Hvala. Eh, gospa Maletič. Hvala. Rada bi povdarila, da je dobro gospodarsko upravljanje predpogoj za uspešno kohezijsko politiko mislim, da ne moremo ločeno obravnavati centralne oblasti in lokalnih oblasti. Vse te oblasti, vsi ti organi sodelujejo. Tako da moramo upoštevati eh, tudi pomen dobrega gospodarskega upravljanja in tega, kako znotraj kohezijske politike podpreti tako dobro gospodarsko upravljanje. Rada bi pa eh, tukaj postavila vprašanje v zvezi s tem poročilom in sicer v zvezi z osmo točko, eh, torej splošne opaske. In poročevalec pri eni od takih pravi, da eh, sporazumi o partnerstvu in programi sprejeti v tekočem programskem obdobju upoštevajo zadevna priporočila za posamezne države, In uh, to se mi zdi zelo pomembno. S tem ste pravzaprav rekli, da bi se morali izogibati reprogramiranju. Upoštevali smo že pri operativnih programih in partnerskih sporazumih vsa priporočila po državah članicah. Moje vprašanje pa je, ali se to dejansko izvaja, ali je do tega res prišlo. Sama sem pregledala nekaj operativnih eh, programov in partnerskih sporazumov in nisem mogla najti povezav in navezav na specifična priporočila po državah. Mm, prav tako nisem eh, našla opisov, kako bodo države financirale ta priporočila, kako eh, se to financira z, z programi in kakšne so specifične dejavnosti v operativnih programih, ki so povezane eh, s priporočili. Mogoče bi mi kot odbor lahko komisijo prosili, da eh, nam poda analizo v zvezi s tem. Komisija bi morala razložiti, kako spremljajo to povezavo, ki bi morala obstajati. Če res obstaja, potem bi se morali reprogramiranju izogibati. Hvala. Hvala.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 tudi prejšnji govorci so to omenjali, eh, prav tako sam poročevalec. V priporočilih komisije eh, obstajajo tudi zelo razumne točke in predlogi. Omeniti moramo možnost, eh, da bodo posvetovanje in pogajanja z Evropsko komisijo dobro potekala. Pogajanja so nujno potrebna. Zagotoviti moramo, da bo do njih dejansko prišlo. Tako da bo vsak lahko povedal svoje mnenje in da bomo razpravljali o predlaganih spremembah. Mislim tudi, da komisija ne bi smela čakati do zadnjega trenutka, ko gre za prošnje za reprogramiranje. Če obstajajo razlogi za reprogramiranje, potem bi komisija morala to jasno nakazati in o tem tudi razpravljati z vsemi zainteresiranimi stranmi. Poročevalec to omenja, ampak mislim, da bi morali bolj poudariti vlogo kohezijske politike. Še posebej je to treba povdariti v zvezi s krizo, iz katere zdaj eh, počasi eh, izhajamo. Strukturni skladi in kohezijska politika so neke vrste blazina za države članice, neka pomoč, ki je državam članicam omogočila, da so lahko nadaljevale z javnimi in zasebnimi naložbami. Kohezijska politika je tudi omilila negativne učinke krize. Če se bo mehanizem reprogramiranja izvajal, potem je treba upoštevati vse eh, dejavnike, ki so v igri in tudi specifičnost posameznih regij. V številnih državah članicah imamo velike razlike med posameznimi regijami. Eh, velike razlike obstajajo tudi v BDP-ju posameznih regij. Za zaključek eh, pa naj še povem, da se s poročevalcem eh, strinjam, ko pravi, da parlament sodeluje, do zdaj je sodeloval in bi moral tudi v prihodnje. Eh, hvala. Zdaj bi najprej dala besedo gospodu eh, Polčaku, ki se želi odzvati na besede prejšnjega govorca. Potem pa dobite besedo vi in vsi naslednji. Gospa Maletič je eh, govorila o kaznovanju regij in tudi drugi govorci so to omenjali. V številnih državah je položaj regij tak, da so glede financiranja dokaj neodvisne. Naprimer, glede javnega dolga na češkem, eh, v to regije niso vključene in 95 odstotkov odgovornosti nosi država. Tako da ne vem, če bi bilo res sorazmerno, če bi govorili o omejitvah, omejevalnih ukrepih in kaznih če bi eh, to začelo veljati, potem bi bil učinek na regije eh, in občine zelo negativen. Nobenega mehanizma nimamo, da bi uravnotežili mm, ta vidik in našli boljši, boljšo pot naprej. Regije ne bi smele biti odgovorne za javni dolg. Centralne vlade pa skušajo uporabljati denar regiji, kajti njihovo upravljanje in njihov pristop je drugačen. Gospod Van Nistelrooy, čestitam poročevalcu za dobro poročilo. Če si ogledamo politično razpravo, ki je potekala v prejšnjem mandatu, Um, potem vidimo, da je to res eh, centr vseh eh, razprav. Tukaj ležijo vse napetosti in eh, mislim, da bi bilo dobro situacijo temeljito analizirati. S tem bi tudi opredelili agendo za naš odbor za naslednje mesece. Odstavek 14. Tukaj govorimo o tem, kako težko je za nacionalne vlade, Eh, ko se ukvarjajo z makroekonomskimi vprašanji. Če eh, tega ne znajo ali ne morejo, bi morali pomagati. Če pa niso pripravljene reševati makroekonomskih vprašanj, eh, potem pa je tu velik problem. Mene zanima naslednje, ampak o tem ste pravzaprav tudi že spregovorili. Uh, in to obravnava 27. odstavek. Kdaj bomo mi dobili pregled eh, nad priporočili po posameznih državah članicah? Kdaj bomo dobili pregled nad reprogramiranje, tako da bomo lahko podali svoje mnenje? Sam si želim videti eh, dokumente, želim videti letno poročilo. Eh, to je poročilo o regionalnih politikah, in o uporabi 23. člena. Mislim, da ne prosim preveč, če to zahtevam. Potem bomo šele lahko govorili o vseh teh vprašanjih. Vsi moramo razumeti odnos eh, tega člena do naših politik oziroma povezavo med njimi. Takrat šele, ko bomo to razumeli in ko bomo imeli vse dokumente, bomo lahko podali svoje mnenje. To je ključno vprašanje v Ekonu zdaj poteka zelo široka razprava o tem, kako voditi zdrave ekonomske politike in kako se lahko izvaja evropski semester. S tem smo spet pri istih vprašanjih, kot jih obravnavamo tukaj. Konstance Karel je tudi znani. Mislim, da moramo poudarjati pomen preventive v pogajanjih. Mislim, da bi vse skupaj moralo biti bolj preventivno usmerjeno. E, če pa je potrebno reprogramiranje, je to tudi možno. Ko pa gre za e, korektivne ukrepe, ko gre za prekinitev plačil, smo pa tudi vključili številne točke. Eh, s katerimi lahko preprečimo to, da bi prišlo do prekinitve. Obstajajo določeni pogoji, ki so ugrajeni v sam mehanizem. In vse to je del odločitve, ki je bila sprejeta e, z večino. E, veliko preventivnih ukrepov in varoval, ki je vgrajenih v sam mehanizem. Tako da tukaj ne gre za neke vrste giljotino, gre samo za ukrep v skrajni sili. In kot je eh, rečeno, imamo eh, varovalke. Eh, sam pa, kot sem že rekel, si želim videti dokumente, ne samo analizo ampak eh, želim imeti nekaj, nekaj v rokah, eh, da bomo lahko potem podali svoje mnenje in to omenja tudi poročevalec. Hvala. Ne vem, če je še kdo zaprosil za besedo. Eh, gospod Valkarsel. Hvala, gospa predsednica. Ne samo, da se strinjam s tem, kar je povedal poročevalec. Eh, obenem mu tudi čestitam. Vse eh, pa tudi eh, podpisujem, kajti vodil sem organe v neki regiji in zato sem bil tudi član odbora regij. V odboru regij smo tudi kritizirali makroekonomsko pogojevanje. In uh, Zdaj bi rad izrazil enako stališče. Povsem prepričan sem, da je to poročilo eh, zelo dobro zasnovano. Eh, dragi kolega, to poročilo eh, pa tudi zelo dobro opisuje stališče Evropskega parlamenta. Tako da ga v polni meri podpisujem, povsem podpiram in se mi zdi res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 naš kolega Val Karsel predseduje tem odboru in um, skupaj vse z 37 strani smo sprejeli poročilo. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za odlično delo. Um, skupaj ste sodelovali z nami, smo se večkrat srečevali, si izmenjavali mnenja in moram reči, da ste upoštevali večino tega, kar smo povedali. No, razen ene točke. Uh, Eh, nekaj, kar so sicer še drugi omenili, sploh eh, predsednik Farkasel je omenil to, da smo proti makroekonomski pogojenosti pri teh skladih. Imamo več razlogov za to, nekateri ste že omenili, tudi drugi. Ampak ko je nekaj narejeno, potem, eh, tako kot vi, so zakonodajalci, lahko tudi mi nekaj spremenimo in izboljšamo potek teh stvari. Tukaj smo opozorili na nekaj odprtih vprašanj. In naj še enkrat na kratko to preletim. Kot prvo, želimo, da se res, res uh, izpostavi tveganje. In gledajte, sem uh, podpredsednik um, velike um, evropske regije, se tudi ukvarjamo s strukturnimi skladi, prav tako sem um, del francoskih regij, torej veliko se ukvarjam z regionalnim sodelovanjem. In vedno znova in znova pravim, uh, um, nekaj zelo podobnega. Tudi nekaj časa nazaj sem bil evropski poslanec in vedno rečem eno in isto. Glejte, potrebujemo stabilnost. Potrebujemo um, stabilnost zunaj te makroekonomske pogojenosti, kajti ta makroekonomska pogojenost v bistvu um, ruši stabilnost pri upravljanju teh sredstev. Potem kot drugo, um, reprogramiranje. To v bistvu um, ne vem, če je ravno dobro za nas. Leta 2015, gledajte, um, še vedno ni jasno, kako bo z operativnimi programi, ki so bili uh, sproženi. Francija, moja država, je bila na, najprej tukaj predsej, pred drugimi, ampak še danes ne vemo, kako je z enim odstotkom uh, vseh skladov, sedaj 18 mesecev pred začetkom um, obdobja reprogramiranje. Teoretično se to sliši v redu, sem ekonomist in vidim, kaj se lahko s tem zgodi, ampak v praksi je pa stvar drugačna. Glede, to prinaša ogromno pravno breme, veliko zamud in tako dalje. To bodo velike probleme. In tukaj res želimo, da smo zelo, zelo pozorni. Potem kot tretje, ehm, tudi glede vas, več vas je to menilo in se tudi mi strinjamo z naslednjim. Takšna makroekonomska pohojenost mora vključevati Evropski parlament. Nujno. Kajti vi ste um, so zakonodajalci in vi morate biti vključeni v ta postopek, um, kajti to ne more biti samo nek administrativni postopek. Pa še nekaj drugega bi rad podaril. V več državah uh, je naprimer eh, nekdo v nacionalni vladi, eh, nekdo drug pa v regionalnih organih in niso iste politične barve. To potem lahko tudi eh, privede v navskrižja. Zato bi tukaj Evropski parlament moral igrati zelo splošno pomembno vlogo. Potem pa še nekaj glede metode. Odbor regij je ehm, že danes ehm, sprejel na voljo ehm, določene mehanizme, smo na voljo tudi vam, da konkretno nadzorujemo to, kar se dogaja. Eh, nekatere stvari so se že začele izvajati ali pa bodo potencijalno uveljavljene in naše službe tudi pri tem želijo sodelovati. Potem pa še ta klausula o naložbah. Eh, mi smo za to, torej, če se lahko mogoče lokalnim organom, eh, regionalnim organom, da še dodatno investirajo poleg um, strogih pogojev glede makroekonomske pogojnosti, bilo to odlično. Torej, želimo še dodatne mehanizme. Pa še enkrat hvala lepa vašemu odboru, hvala lepa poročevalcu za to upravno delo in smo. Eh, na voljo za dodatno sodelovanje. Hvala. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Upam, da bomo nadaljevali z dobrim sodelovanjem z odborom Rigi. Hvala torej za vaš prispevek. Zdaj pa besedo dobi še gospod Van Breska, predstavnik komisije. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se tudi sam zahvalil poročevalcu za ta osnutek mnenja. Zelo cenimo predvsem dejstvo, da to poročilo priznava eh, previden pristop v smernicah komisije glede izvajanja 23. člena. Mislim, da smo večkrat omenili, da si tudi mi želimo situacije, kjer bo vladala stabilnost in ne pogosto reprogramiranje. Želim pa podati še eno splošno opasko. Reprogramiranje se vse čas dogaja, to ni nič izjemnega. Mislim, da je tudi normalno, da v nekem eh, desetletnem izvedbenem obdobju, ko se prioritete spreminjajo, pride do eh, reprogramiranja, eh, kajti programe včasih treba prilagoditi. Edina stvar, ki jo prinaša še dodatno 23. člen, poleg prejšnjih določb, kar se tiče reprogramiranja, pa je naslednja. Komisija daje tudi pobudo oziroma možnost pobude, da državo članico zaprosi za reprogramiranje. To pa se zgodi samo in podarjam, samo če obstajajo priporočila eh, specifična za državo članico, ki eh, priporočajo koncentracijo evropskih sredstev eh, za en projekt oziroma eno eh, stvar. In sicer, če komisija dobi eh, dokaz, da je tako reprogramiranje potrebno. Pa tudi v takem primeru je potem prepuščeno državi članici oziroma regiji, da si sama izbere ustrezen ukrep, kako bo izvedla takšno priporočilo, ki je specifično za njo. Državam članicam bomo vsekakor pustili možnost izbire tega, kakšne ukrepe bo izvajala, potem, ko pride do prošnje za reprogramiranje. Pa še nekaj eh, specifičnih pripomb, ki ste jih številni omenjali. Prva tema, mislim, da se navezuje na 6., 8. in 24. odstavek. In sicer komisija naj bi zagotovila dodatne informacije o tem, kako se bodo izvajala specifična priporočila za novo generacijo programov. Danes tukaj lahko povem naslednje. Naredili bomo zelo poglobljeno študijo in to še letos, s katero bomo proučili, kako se izvajo strukturne reforme in pa priporočila in kako jih podpirajo operativni programi. Več kot 300 jih imamo, kot veste, vsi še niso bili niti sprejeti. Eh, torej, to zahteva veliko dela, ampak s tem delom bomo začeli že letos. In vsekakor eh, bomo prišli nazaj sem v vaš odbor in vam predstavili rezultate našega dela. pa še uh, ena ali dve dodatni temi. Prva je povezana z enajsto točko. Mi imamo isto skrb kot vi, ne želimo, da bi celoten postopek postal uh, preveliko breme, preveč kompleksen in tudi ne želimo prekrivanja z cikli evropskega semestra. Zagotoviti želimo, da ne bo prišlo do takega uh, pokrivanja, ko bo šlo uh, za eh, reprogramiranje z naslednjimi cikli Evropskega semestra. Tukaj eh, želimo postaviti določene eh, roke znotraj komisije, do katerih bomo naredili pregled vsega reprogramiranja. Potem imamo 14. člen, tukaj se strinjamo, da so proračunske politike tema, ki eh, zadeva nacionalno pa tudi podnacionalno raven v številnih državah. Kako se eh, ta podnacionalna raven obnaša, kako ravna, to vpliva tudi na nacionalno raven in njen proračun. Zato mislim, da obstaja skupna odgovornost eh, na vseh ravneh in določenih ravni iz teh obveznosti ne moremo izuzeti. Zdaj pa še nekaj o 24. točki, kajti tudi o tem ste govorili. Nismo namenoma izpustili Evropskega parlamenta iz naših smernic. Razlog, zakaj Evropski parlament tukaj ni omenjen, je, da e, smernicam sledi izjava komisije iz decembra 2013, v kateri se navezujemo na prvih šest odstavkov 23. člena in tam je omenjena vloga Evropskega parlamenta. V 15 odstavkih se opisuje ta vloga, ki je zelo pomembna. Torej, razlog, zakaj eh, tega ne omenjamo tukaj, je, da se navezujemo na izjavo komisije iz leta 2013. Kot veste, 23. člen eh, večkrat eh, opozarja komisijo, da mora obveščati Evropski parlament in predvideva tudi dialog med komisijo in parlamentom na različnih eh, stopnah izvajanja 23. člena. Mislim, da bo še veliko priložnosti za Evropski parlament, eh, da bo podal svoje mnenje, naprimer, ko gre za neučinkovite dejavnosti ali pa možnost prekinitev plačil. V vsakem takem primeru bomo Evropski parlament eh, takoj obvestili. Hvala hvala. Komisija naj bo prepričana, da bomo spremljali eh, vaše delo in da pričakujemo analizo po posameznih državah članicah. Tudi v prihodnje lahko računate na naš prispevek. In eh, želimo, da nam vedno Eh, sporočite, kakšna so priporočila po posameznih državah članicah. Še gospod Lopes za zaključek. Hvala, gospa predsednica. V zvezi z osmim ženom je bilo postavljeno vprašanje, ampak je že predstavnik komisije podal odgovor. Eh, sama komisija to predvideva v 23. členu uredbe namreč da je vedno treba upoštevati stališče parlamenta in sveta. Mm, to se omenja tudi v smernicah. Vsekakor se želim zahvaliti za vse prispevke. Ta dialog eh, oziroma poročilo je plod dialoga, ki smo ga vse čas imeli s poročevalci v senci izvajanje makroekonomske pogojenosti, ki izhaja iz 23. člena in tudi iz razprave eh, iz prejšnjega mandata. Ta razprava je bila zelo polemična. Eh, stališče je bilo skoraj soglasno in zahtevali smo, da se makroekonomsko pogojevanje črta. Torej, zato zdaj želimo, da bi vladalo široko soglasje eh, med parlamentom in komisijo. izhajamo iz zelo različnih eh, stališč, tako da bo doseganje tega soglasja težko, ampak moramo najti neko uravnoteženo obliko. Mislim, da nam to že uspeva. Nekaj časa še imamo, da bomo lahko določene stvari še bolje opredelili in eh, razpršili dvome. Eh, kot vidimo, tudi na ravni komisije obstaja pripravljenost za lajšanje tega dela in zato se resnično zahvaljujem vsem za mnenja še naprej bomo sodelovali, še posebej, ko dobimo predloge sprememb in prizadevali si bomo za poročilo, ki bo deležno širokega soglasja. Tudi odbor regiji priznava, da eh, je ta predlog uravnotežen, eh, vendar pa bomo še dobivali prispevke v obliki predlogov sprememb in drugačne predloge s katerimi želimo še izboljšati stališče parlamenta do 23. člena. Zahvaljujem se vsem za prispevke, zahvaljujem se tudi ekipi eh, strani komisije. Mesec in pol eh, je še pred nami in v tem času bomo trdo delali eh, z vsemi, ki želijo podati svoj prispevek. Hvala. Tomaž, thank you for the positive. Najlepša hvala, hvala tudi za to pozitivno razpravo. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov eh, spremem eh, torek 19. maja do 12. ure. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na našem eh, dnevnem redu in sicer gre za izmenjavo mnen glede poročila na lastno pobudo, gre pa za strategijo Evropske unije za jadransko-jonsko področje. Naš poročevalec je gospod Jakočič iz eh, skupine ALDE. Glede na zahtevo Evropskega sveta iz junija 2012 je Evropska komisija pripravila sporočilo o strategiji za jadransko-jonsko regijo, ki jo spremlja tudi akcijski načrt. Ta Strategija je tretja makroekonomska strategija Evropske unije, vključuje osem eh, držav, štiri so države članice, Italija, Grčija, Slovenija in Hrvaška, štiri države pa so države kandidatke Albanija, Črnagora, Bosna in Hercegovina in Srbija. Eh, Bosna in Hercegovina ima potencijalen status eh, kandidatke cilj eh, te strategije je uspodbujanje gospodarske blaginje v regiji z ustvarjanjem novih delovnih mest in z uspodbujanjem rasti. Pri tem bo ta strategija igrala eh, seveda pomembno ulogo, potrebno je ukrepiti konkurenčnost eh, te regije in pa povezanost regije, hkrati pa je potrebno poskrbeti za varstvo okolja in uh, za uh, zdrave uh, morske in pa obalne ekosisteme. Gospod Jakučič bo predstavil uh, svoje začetno mnenje, uh, z nami pa so tudi poročevalci v senci in tudi predstavnik Evropske komisije. Gospod Jakučič, beseda je vaša, gre za prvo izmenjavo mnen. Hvala lepa, gospa predsednica. takoj na začetku želim povedati, da je moj vtis ta, da je ta strategija, ki so jo predlagale lokalne in regionalne oblasti že leta 2010 in ki je zaživela nekako v času italijanskega predsedovanja, bila končno sprejeta tudi tukaj v Bruslu v eh, novembru in mislim, da je ta strategija za Jadransko-Jonsko regijo bila odlično sprejeta v državah članicah Evropske unije, pa tudi v tistih državah, ki so kandidatke ali pa eh, potencijalne kandidatke in ki želijo postati članice Evropske unije. No, v tej strategiji je veliko eh, elementov, eh, ki jih ne želim ponavljati, kaj ti našteli ste jih živi. Sam vam bom predstavil uh, svoj predlog in seveda upam, da bodo kolegi prispevali k temu, da bi na koncu tega meseca in konec uh, junija potem imeli prvi osnutek tega dokumenta. In da bodo lahko vsi eh, poslanci podali svoje predloge eh, sprememb do poletja in potem oktobra na prvem ali pa drugem plenarnem zasedanju, eh, oktobra v Strasburgu, upamo, da bo to poročilo potem obravnavano na plenarnem zasedanju. Imeli smo prvi pogovor torej med, poročevalci, med poročevalcem in poročevalci v Senci eh, pred približno mesecem dni. Zelo sem vesel, da smo takrat imeli prvi pogovor in eh, to je bil zelo koristen eh, sestanek. Poročevalci v Senci in moja malenkost smo torej imeli ta pogovor. Imel pa sem tudi veliko dvostranskih pogovorov z kolegicami in kolegi. Tako da mislim, da smo ustvarili dobro ozračje sodelovanja eh, med tistimi, ki bomo najpomembnejši pri pripravi tega poročila. Mi moramo zagotoviti, da bomo na koncu obranili to poročilo. Sam sem zgolj primus inter pares, kajti uh, imam pač to nalogo, da sem avtor tega dokumenta. Druga pomembna točka, ki jo želim izpostaviti, je, da sem trikrat bil prisoten na zasedanju odbora regij, torej odbor regij ima svojo delovno skupino za jadransko-jonsko strategijo. Eh, in eh, sestali smo se tukaj v Bruslju in se o tem pogovarjali in eh, tudi oni bodo sodelovali pri pripravi tega dokumenta povabljen sem bil tudi na nekaj pogovorov in ti pogovori so se v glavnem usredotočali na konkretne teme in pa interese posameznih regij. Tretja točka, ki jo želim izpostaviti, je, da sem kot poročevalec obiskal tudi nekaj držav. Pogovarjal sem se z premijejem Hrvaške, odkudar prihajam, seveda gospodom Milanovičem, z gospodom Čukanovičem, premijajem Črne Gore, z premijajem Albanije, gospodom Ramom in z premijajem Srbije, gospodom Vučičem in zahvaljujoč eh, posegu gospoda eh, Bogoviča, ki je tudi poročevalec v senci za to poročilo, upam, da bom imel priložnost tudi, da se pogovorim eh, k malu z slovenskim premijajem, mislim, da se bova skupaj z gospodom Bogovičem sestala z njim v Italiji eh, sodelujem s različnimi eh, ravnmi in eh, skoraj da z vsemi jadranskimi regijami sem se torej pogovarjal in pričakujem tudi pogovore z nekaterimi ministri v prihodnih mesecih. Podobna je situacija tudi, kar zadeva Grčijo. Pričakujem pogovore z določenimi ministri, ki bodo podali tudi svoje predloge. V Grčiji bo kmalo organizirana tudi posebno specifična konferenca o jadransko-jonski strategiji. Nažalost, ravno takrat, ko poteka zasedanje v Strasburgu, tako da ne bom mogel prisostvovati eh, pri tej konferenci, ampak najbrž bo kdo izmed nas prisoten. No, v zaključek eh, teh eh, kratkih informacij naj vam povem še, da je bila ta strategija dobro sprejeta in vsi od nje veliko pričakujejo. Od nas eh, pa je odvisno, ali bo ta dokument dovolj konkreten eh, in ali bo pripomogel k reševanju konkretnih problemov na različnih področjih, ki jih obsega ta strategija. Od človekovih pravic pa do turizma, ribištva, infrastrukture, energetike, in tako naprej. Vse te teme bodo vključene v to strategijo in veselim se že tega, da bomo vsi skupaj pripravili dober dokument, ki bo dobro sprejet tako v državah članicah, ki so del te strategije, kot tudi v tistih eh, državah, ki čakajo na vstop v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Thank you. Thank you. Hvala lepa, gospod Jakočič, za te informacije o pripravi vašega poročila. Sedaj pa bom dala besedo pročevalcem v senci, gospod Bogovič. Hvala za besedo, hvala tudi gospodu Jekovčiču za te uvodne besede, eh, kjer je predstavil, kaj je bilo že na, te, na tem poročilu narejenega o strategiji, jadransko-jonski eh, strategiji. Eh, kot smo že slišali, gre za območje, ki je veliko, približno 70 milijonov ljudi, eh, polovica Italije, vzhodna Sicilijo, eh, poleg eh, Italije še Slovenija, Hrvaška in pa Grčija kot članice Evropske unije in pa štiri, tri države nekdanje Jugoslavije, Bosna, Hercegovina, Srbija, potem Črna Gora ter Albanija kot štiri, se pravi član, ne članice Evropske unije. Gre za zelo občutljivo območje, za katerega so, se je izdelala ta strategija, območje, v katerem so zelo velike razlike v gospodarskem razvoju, tako da imamo regije, ki so razvite 120 in več procentov poprečja Evropske unije, pa naj, najmanj razvite regije zgolj na 30 procentih eh, razvoja Evropske unije. Prav tako velika eh, razlika v stopnji brezposobnosti od 4% pa se do 30% in tudi več v zadnjem času eh, brezposobnosti. Gre za tudi območje, v kateri imamo celo vrsto otokov, kjer se te socialne problematika še posebej izpostavlja zaradi slabih povezav in pa možnosti razvoja. Eh, zelo pomembnem času se ta strategija sprejema, se pravi v času, ko začenja delovati tudi programsko obdobje 2014-2020 in naj takoj na začetku povemo tudi stališče, da ta strategija je nikakor ni nobena konkurenca regionalni kohezijski politiki, ampak jo dopolnjuje v tistem delu, kjer je na tem delu Evrope eh, relativno slabo sodelovanje v preteklosti in pa da je ta del Evrope zaznamovan tudi s tem, da smo imeli še desetletja nazaj eh, vojne v, v tem območju. Eh, kot sem že dejal, prvi izzivi, ki so zelo veliki, so na tem socialno-ekonomskem področju, zato tudi usmeritev k izboljšanju te gospodarske in pa socialne slike eh, tega območja ključni izziv. Eh, naslednji izzivi, ki so zelo pomembni, so izzivi na področju prometa. Eh, v severnem Jadranu, naj omenim samo tri luke, reka Trst, Koper v Hrvaški, Sloveniji, Italiji so severnojadranske luke, ki, so, ki za 3000 km skrajšajo pot iz Daljnega vzhoda preko Sueza v Srednjo Evropo v primerjavi z severno, eh, severnomorskimi pristanišči. Eh, Eh, gre pa v zadju teh luk za relativno slabo povezavo, tako cestno, železniško in gre za celo vrsta skupnih projektov, ki se iztevili tudi evropskih projektov, od kohezijskih do ostalih prometnih infrastrukturnih skladov lahko uresničijo. Območje je zaznamovano z eh, problemi na področju energetike, od eh, nepovezav električnih omrežij med sabo, temu primerno imamo veliko možnosti v grajenju tudi električnih Eh, energetske unije, da, eh, da se z temi koraki izboljša ta situacija. Oskrba s plinom je problematična eh, v tem delu Evrope, prav tako pa se na koncu pojavljajo sedaj vprašanja, ki so nek način povezana z energetskim področjem, hkrati pa tudi z, z samimi okoljsko dimenzijo, se pravi črpanje nafte, plina v Jadranskem, Jadranskem morju, kjer eni vidijo izzive, drugi pa vidijo tudi veliko okoljsko nevarnost v tem področju. Eh, na področju okolja je eh, celo vrsta težav tudi zaradi zaprtega Jadranskega morja, temu primerno eh, velike koncentracije, včasih tudi netrajnostnega turizma, odpadnih voda, ki prihajajo z, z, z kopnega, na drugi strani pa tudi problem smeti, ki predvsem zaradi toka, morskega toka z Albanije, Črne gore pritiskajo proti Hrvaški in imamo zaradi tega tudi Eh, tudi v tem delu Jadrana dosti velike težave. Eh, celo vrste vprašanj povezanih s podnebnimi spremembami, naravnimi nevarnostmi, od potresne nevarnosti do gozdnih požarov, poplav, ki so pogosti na tem območju suše in kličejo tudi po širši eh, mednarodni koordinaciji v tem prostoru. Tudi upravno-institucionalni vprašanje celo vrsto, ker je treba te upravne institucije ukrepiti, krati pa tudi odpraviti probleme, kot so korupcija v tem delu eh, Evrope, prav tako medsektorsko sodelovanje izboljšati. Eh, v zadnjem času pa se pojavlja velik problem tudi z migracijo, ki se v tem delu Evrope tudi, tudi odvija. Eh, gre za pomembno strategijo, kjer je, mislim, da potrebno zelo jasno eh, opredeliti in tudi povedati, da ne govorimo o nekih novih finančnih virih, govorimo pa o bistveno boljši koordinaciji območja, ki je dobre koordinacije, dobrega sodelovanja nujno potreben in na takšen način tudi eh, je priložnost, da ta del Evrope, predvsem govorimo o tistih državah, ki še niso članice EU-ja, čim prej prevzame in pa eh, sprejme evropske politike na številnih področjih eh, mislim, da je čas, da sedaj res intenzivno pripravimo to poročilo, eh, ga kot je že kolega Jakovčič omenil, eh, najprej eh, eh tudi dopolnimo z amadmaji tu na našem odboru in pa jeseni, da to strategijo spremimo, da bo potem tudi v tem eh, sedemletnem obdobju eh, naslednje finančne perspektive čim bolje uresničeno. Thank you. Thank you. Uh, Najlepša hvala. Gospa Friga, želite besedo? Instituto, hvala lepa. Gospa predsednica, rada bi rekla predvsem, da se posem strinjam z kolegom Jakovčičem, ki je dobro predstavil delo, ki ga opravlja. To je strategija, eh, ki poteka po načelu od spodaj na vzgor in tako je potrebno tudi obravnavati. Zelo dobro se zavedam uh, dela, ki nas čaka. Uh, namreč uh, namen te strategije je, da opravim, odpravimo ovire, ki jih predstavljajo nacionalne meje, da vključimo v to strategijo vse uh, regije in uh, da upoštevamo tudi njihove specifične eh, karakteristike. Eh, tukaj gre za Jadransko in pa Jonsko morje. To eh, sta dve morji, ki eh, imata zelo veliko naravnega bogatstva, lahko pa predstavljata tudi oviro eh, glede mobilnosti in pa glede razvoja ta strategija, kot je rekel kolega Bogovič, zadeva več kot 70 milijonov oseb. Prej smo govorili o treh temeljnih strategijah, s katerimi eh, se je ukvarjal tudi naš odbor. Jaz mislim, da je ta strategija še prav posebej eh, pomembna, kajti vključuje osem eh, držav in omogoča tudi izboljšanje odnosov med državami. Eh, članicami Evropske unije in med državami, ki niso članice Evropske unije. Torej, to je strategija, ki uh, mora eh, predstaviti pozitivne cilje, poznati mora šibkosti posameznih držav, hkrati pa tudi prednosti posameznih držav. Ena izmed šibkosti te eh, regije se je že eh, pokazala, eh, gre za tako imenovane usklajevalne odbore. Sedaj pa potrebujemo pravo strategijo, ki bo povezala gore, otoke, kopno, torej ki bo povezala to regijo, ki ima veliko naravnega bogatstva, hkrati pa tudi veliko pomankljivosti. Potrebno se je osredotočiti na eh, napredek in pri tem si moramo eh, ogledati predvsem dva cilja. Prvi cilj, po mojem mnenju, je, da izvedemo korektivne ukrepe, da popravimo napačne ukrepe iz eh, preteklosti, gre za napačno politiko na področju eh, varstva okolja, govorimo o nesnaževanju okolja, govorimo o politikah Evropske unije, ki imajo pogosto tudi negativne učinke. No, eh, naj vam podam predlog eh, oziroma primer eh, in sicer primer ribištva. Ribiči trpijo zaradi negativnih učinkov eh, ribiške politike. Eh, ki predstavlja številne omejitve. Poleg tega pa se pojavlja tudi inovativen element v tej strategiji. Gre za vzpodbudo, vzpodbudo v obliki povezav, v obliki izgradnje nove infrastrukture eh, in tako naprej. Vsi vemo, da se ta regija razvija glede na specifičnost stebre in po mojem mnenju je eh, to eh, zelo pomembno. Potrebno je poskrbeti za rast eh, modrega sektorja, to je zame najpomembnejši element, kajti na ta način lahko ukrepimo tudi sodelovanje med univerzami, med raziskovalnimi središči in okoli tega modrega sektorja se bodo razvijale tudi vse druge politike, ki so tesno povezane z našim vsakdanjikom. Govorim o, eh, o zemljski eh, koheziji. Eh, hkrati bi rada izpostavila tudi okolje. tukaj govorim predvsem o regijah, ki bodo morale ukrepiti svoje kapacitete eh, pri spopadanju z naravnimi nesrečami. Še danes eh, prihaja do številnih naravnih nesreč eh, tudi v evropskih državah. Zaradi tega je potrebno ukrepiti proučevanje tvegan, kajti, kot vemo, je na tem področju predvsem pomembno preprečevanje. Eh, hkrati se moramo osredotočiti tudi na uporabo zelene energije, obnovljivih virov energije, to je pomembno za našo prihodnost. Potem pa je tukaj še promet, gre za boljšo povezavo eh, teh regij, pojavljajo se številni problemi. In zaradi tega potrebujemo nove vzpodbude, nove vzpodbude na področju infrastrukture, pri tem pa ne smemo pozabiti na omrežja, ki že obstajajo in ki lahko uh, izboljšajo mobilnost, eh, govorim o vzpostavitvi učinkovite evropske prometne mreže. Ne želim dolgo govoriti o trajnostnem turizmu, kajti vse te regije se želijo razviti tudi s pomočjo turizma. Eh, gre za področja, ki predstavljajo pravi dragul v Evropi in Zaradi tega je po mojem tudi ključnega pomena, da poskrbimo za ohranjanje eh, dediščine, predvsem tiste dediščine, ki je uvrščena tudi na UNESCO seznam. Potrebno je spodbuditi eh, izmenjavo dobrih praks. Eh, Nažalost, ta strategija nima lastnih sredstev, ampak nihče nam ne preprečuje uspodbujanje zasebnih ulaganj s pomočjo te strategije. Poleg tega pa je potrebno to strategijo tudi ustrezno predstaviti, kajti zelo pomembno je, da zagovarjamo cilje te strategije. Po mojem mnenju nas čaka veliko dela razviti moramo integriran pristop, kajti v okviru te strategije bi bilo nespremljivo, če ne bi imeli integriranega pristopa, ki eh, mora biti široko zastavljen in ki mora premustiti eh, naravne uvire in jih spremeniti v odlične priložnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala, to je zelo ambiciozna izmenjava mnen, gospod Tomašič. Iznom je zadovoljstvo in čast, što. Najlepša hvala. V veliko čast mi je, da sem poročevalka v senci in da sem lahko pripomogla k pripravi tega eh, poročila. To poročilo lahko posrbi za pozitiven učinek na države Jadransko-Jonske regije. Gre za strategijo, ki se osredotoča na štiri stebre in samo z ustreznim izvanjem vseh štirih stebrov bomo lahko dosegli dejanski napredek. Načrt, ki ga predstavila Evropska komisija, ni zavezujoč, tudi strategija ni zavezujoča za države članice, predstavlja samo predlog za napredek in za povezovanje jadransko-jonske regije. Gre za vprašanje, kako bolj učinkovito uporabiti sredstva, ki so na voljo. Zradi tega je ključnega pomena, da poskrbimo za uh, ozaveščanje. Uspešnost te strategije je v veliki meri odvisna od uh, priložnosti oziroma od eh, sposobnosti držav članic, eh, da izkoristijo finančna sredstva Evropske unije. Zaradi tega je potrebno okrepiti predvsem eh, ta sektor, okrepiti pa je potrebno tudi upravne kapacitete. Povezovanje regije je ključnega pomena, ponuja številne možnosti za napredek in razvoj. Jadransko-Jonska regija je zelo eh, slabo prometno povezana, še prav posebej, če jo primerjamo z preostalim delom Evrope. Meni, jaz eh, potrebujem iz Zagreba do sem, ne, od Zagreba do svojega otoka 9 eh, ur. No, toliko o povezanosti. Zaradi tega potrebujemo tudi eh, premišljene naložbe v infrastrukturo, potrebujemo boljše energetske eh, povezave in prometne povezave, ki so ključnega pomena tudi za družbeni eh, razvoj. Sem tudi proti pridobivanju nafte na tem območju, kajti to ogroža turizem, pa tudi ribištvo še prav posebej je to ključnega pomena za otoke in uh, majhna obmorska mesta. Najlepša hvala. Si. Hvala lepa. Gospoda pa Padimulisa ni. Vi boste spregovorili. Gospa Vana, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod Davroš Krlec, eh, naš poročevalec v Senci danes žal ni z nami, zaradi tega bi rada izpostavila najpomembnejše točke za zelene. Omenjeno je že bilo črpanje nafte. Eh, veliko je pobud na tem področju. Eh, in odobrena so eh, bila različna raziskovalna območja na zelo nepregleden način. Ostajajo odprta vprašanja, eh, ni bilo ustrezne javne razprave in seveda to ogroža ekosisteme, pa tudi biotsko re, raznolikost, hkrati pa tudi dohodek za milijone ljudi, eh, ki živijo na račun ribištva in pa turizma. Eh, zares eh, želimo, da bi v tej strategiji izrekli svoje nasprotovanje tu vrstnim odločitvam za črpanje nafte in upam, da bo poročevalec sprejel te predloge, kajti, kot sem že dejala, mora ta strategija temeljiti na štirih eh, stebrih, eh, na povezovanju Evrope, na kakovosti okolja eh, oziroma na povezovanju tega dela Evrope in tako naprej. Hvala lepa in sedaj še gospoda Mato. Tudi jaz se zahvaljujem kolegu za ta prvi osnutek rad, da bi izrazila svoje zadovoljstvo z to integrirano strategijo. Gre za regijo, ki eh, zadeva več kot 70 milijonov oseb, gre tako za države članice Evropske unije in za države, ki eh, še niso članice Evropske unije. Ta eh, projekt Eh, je seveda šele v povojih. Trenutno lahko govorimo o štirih eh, stebrih, ki jih je potrebno eh, pomembno proučiti in sicer v vsaki posamezni državi. Nima smisla, da bi govorili o smernicah, če se najprej ne osredotočimo na ustrezno povezanost eh, regije in pa na varstvo okolja. Tukaj govorim eh, o različnih eh, projektih. Ta odbor je dobil odlično priložnost, dobili bomo mnenja drugih šestih odborov in tukaj gre za res za horizontalno temo, zato se že veselim priprave te strategije, ki ponuje veliko priložnosti za to območje. Gre za alternativen razvoj eh, regije. Tudi mi, člani odbora regije, eh, se bomo morali odločiti, eh, kakšen prispevek želimo dati k tej strategiji v obliki tega poročila na lastno pobudo. Veselim se še plodnega sodelovanja. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šujca. Upam, da sem pravilno povedala vaše ime. Hvala lepa. Povsem odkrita bom prišla sem na to sejo odbora, nisem članica tega odbora, ampak kot članica odbora AFET in članica odbora ENVI sem danes prišla eh, na to razpravo, da bi prisluhnila prvemu načrtu poročevalca in poročevalcev v senci, gospod Jakovčič, sodelovala sva še v svetu Evrope. Eh, ko smo razpravljali o jadransko-evropski regiji. Pričakovala sem konkreten dokument že danes, vendar pa sem sedaj razumela, da ste obiskali regijo, zato da bi dobili pregled. Prisluhnila sem tudi kolegici iz Italije. Sedaj imamo mogoče nekoliko več informacij. Eh, zdi se mi, eh, da imamo dokument komisije, ki je bil sprejet lansko leto in ki je namenjen odboru regije, odboru, gospodarsko-socialnemu odboru eh, in pa Evropskemu parlamentu. Veliko je priložnosti za osem držav, ki so članice te strategije, eh, od tega so štiri države že eh, tudi članice Evropske unije. Ne bom govorila o vseh štirih stebrih Eh, vendar pa mislim, da bi bilo ključnega pomena v to strategijo vključiti tudi nekaj, kar najprej nismo upoštevali in sicer govorim o migracijah. Migracije bodo kmalo zadevale tudi jadransko-jonsko strategijo in zaradi tega mislim, da se bomo morali ukvarjati tudi s tem. Nekdo je eh, rekel, eh, da so ta morja včasih predstavljale ovire, ampak pravzaprav eh, gledam eh, na ta morja bolj kot na mostove. In mislim, da ne moremo govoriti o preprekah. Sama prihajam iz Dubrovnika, iz Južne Hrvatske. Eh, če želite priti iz Dubrovnika v Raveno, morate iti preko Zagreba, Ljubljane in Italije medtem ko je Ravena le eh, nekaj kilometrov oddaljena eh, preko Jadranskega morja, torej povezanost je zelo slaba in eh, na to bi se lahko sredotočali v prihodnosti, na rast in pa na ustvarjanje novih delovnih mest. Če, ne bomo, če se ne bomo zastavili konkretnih ciljev, jih bomo težko tudi uresničili. Imamo že strategijo, ki nam jo je predstavila Evropska komisija, lahko jo še izboljšamo, vendar pa si moramo zastaviti uh, jasne naloge oziroma jim moramo zadati te naloge državam članicam. Drugače ta strategija ne bo nikoli uresničena. Sama sem torej članica odbora Envi, zato me še prav posebej zanima eh, tema črpanja nafte eh, v Jadranskem morju. Ne bi rekla, da smo a priori proti eh, raziskavam na tem področju, ampak smo eh, proti eh, raziskavam, kot potekajo v tem trenutku, brez analize, brez javne razprave, brez eh, poznavanja javnega mnenja. Mi smo torej proti raziskavam, ampak smo proti tovrstnim neutemeljanim raziskavam. mislim, da nujno potrebujemo eh, referendum na Hrvaškem, če se bo eh, situacija nadaljevala takšna, kot je. Mi smo za pregledne postopke in strinjam se z kolegi, tako z zelenimi, kako tudi z gospod Tomašič, ki je to izpostavila, kot eh, eno izmed trenutno pomembnih vprašanj v severnem Jadranu. Veselim se, eh, da se je ta razprava pričela pravočasno. Imamo pa tudi že zastavljene roke v odborih za pripravo mnenja. Eh, mislim, da bi najprej morali imeti pravzaprav načrt strategije in potem bi morali podati mnenje. Sedaj pa podajmo mnenje na eh, strategijo komisije. Torej, mislim, da bi bila potrebna boljša koordinacija med odbori. Hvala lepa. You that Najlepša hvala. Naj vas le opomnim, da gre tukaj za prvo izmenjavo mnen. E, pričenjamo z našim delom in veliko sej je že bilo organiziranih, e, veliko oseb je vključenih v pripravo tega poročila. Gospod Valgersel, želi ste podati prispevek? Hvala, gospa predsednica. Eh, pred tremi leti je gospod Alfonsi, ki je bil član tega eh, odbora oziroma parlamenta, že začel z razpravo o tem, da se oblikuje makroregija tudi v zahodnem sredozemlju. Eh, ne, da bi pri tem predstavljali konkurenco Uniji za sredozemlje. Gospod Alfonsi je imel sicer nekatere zadržke, ampak rekel je, da obstaja interes strani številnih regij, da se delo na tem področju nadaljuje. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo nadaljevati s tem delom. Mm, potrebne bi bile še študije in pa medinstitucionalno delo, tako kot je tudi predlagano v tej zanimivi pobudi. Želim povdariti tudi eh, naslednje. V tem delu sredozemlja eh, se dogajajo grozljive stvari. In vse to poudarja eh, prepričanje, da je prihodnost v sredozemlju. Programi, ki zdaj obstajajo, so slabo strukturirani in ne omogočajo sodelovanja. Upoštevati je treba, da je Evropska komisija bila vedno skeptična do širjenja eh, makroregionalnih strategij, ampak kljub vsemu mislim, da je potrebno poudariti, da če so izkušnje že pokazale in to še vedno kažejo, kažejo na dodano vrednost eh, eh, krepitve socialne, gospodarske in okoljske kohezije, potem bi bilo dobro tako sodelovanje razširiti še na druge regije. V vsakem primeru, gospa predsednica, mislim, da vsaka strategija, ki bi lahko spodbojala sodelovanje med posameznimi regijami in ki bi uh, spodbujala projekte v korist gospodarstva držav, vsaka taka pobuda bi morala biti uh, dobro sprejeta. Seveda, če ne, bomo ob tem proizvajali pretiranih administrativnih bremen. Hvala. Da, iz... Hvala. Gospod Vakasel. Gospod ministr, ja bi še želite besedo, prosim. thank you hvala. No, to je bila odlična izmenjava mnen, sedaj pa je treba pogledati, kaj lahko še dodamo k temu poročilu. Mislim, da smo slišali nekaj zelo zanimivih splošnih smernic. No, ampak Kaj pa upravljanje? Kakšne so stališča glede sodelovanja, naprimer, me zanima. Če si pogledamo, kaj smo do sedaj dosegli, lahko rečemo, da ne ravno veliko. Torej, kaj je sploh rezultat tega pregleda? Oporočilo na lastno pobudo. Ste poskušali pospešiti napredek na tem področju in doseči čim boljše rezultate čim prej z instrumenti, ki so že na voljo. Torej, ko gre za upravljanje, me nekaj zanima, če želite doseči sodelovanje, potrebuješ čim bolj ustvarjalne poti sodelovanja preko meja. Naprimer, v Baltski regiji smo videli, da je bilo takšno sodelovanje že oblikovano in moraš zastaviti prioritete, ne moreš začeti kar nasplošno na vsem. Naprimer, v tem primeru je bil, um, bila prioriteta čiščenje Balskega morja. Kot je povedal gospod Jakočič, onesnaženost morja je seveda problem. Če potem delaš na specifičnih vprašanjih, potem dejansko lahko nekaj dosežeš, ampak moraš ugotoviti, ali dejansko lahko s to spremo konkretne ukrepe ali ne. Tako je treba zastaviti sodelovanje. Treba je eh, priti na korenino, eh, na glavne težave. Torej, da rečemo, da to, to je problem in sedaj bomo začeli z dejansko drugačnim delovanjem. Če to uspemo doseči, šele potem lahko govorimo o dodani vrednosti takšnih strategij. In mislim, da je to tukaj mogoče doseči, ampak me pa zanima, kako točno bi to lahko storili konkretno me zanima, kako si to lahko zastavimo. Pa še nekaj za konec, kot vedno in znova in znova ponavljam, moram reči, da sem zaskrbljen na tem, da ni dodatnih finančnih sredstev iz kohezijske politike za to področje. Naprimer, če se bomo sredočili na makro regije, potem bodo države članice eh, morale poskrbeti same regije. To bo se potekalo potem do leta 2020. In glede na vse to, težko rečemo, da je to zdravilo za vse. Če ško bomo imeli eh, makro regije, potem bo vse rešeno. Ne, to ni tako. Mislim, da je treba iti predvsej globlje. Namreč, kje bomo dosegli konkretne rezultate? Potem ali obstaja politična volja za takšno sodelovanje. In potem bi imeli dejansko koristen dokument z visoko dodano vrednostjo in tega si želimo. Hvala lepa, gospod Jakočič, imate možnost odgovora, ampak še predtem pa me zanima, kaj meni Evropska komisija. Gospod Palete, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica. Bom zelo kratek um, ne bom izkoriščal tega časa. Naj pa najprej povem, da se veselimo tega poročila, uh, trenutno je še v pripravi in današnja popodanska razprava je dokaz, da bo to poročilo zelo koristno. Bi pa rad, če podaril par stvari, kot smo slišali že prej. Več poslancev je dejalo, da eh, gre tukaj za pristop od spodaj na vzgor in tako smo prišli do te strategije. Akcijski načrt je sestavni del eh, ta, te makroekonomske strategije za Jadransko-Jonsko morje in eh, pri tem je potekalo dolgotrajno sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, civilno družbo, lokalnimi, regionalnimi akterji. Z vsemi smo se pogovarjali, um, vse skupaj smo poskušali vključiti uh, v ta pogajanja v desetih uh, mesecih. To se je začelo um, lansko leto 2014. Torej, sedaj imamo te štiri stebre in to je rezultat pogajanj oziroma posvetovanj. Eh, marsikaj smo se že naučili iz preteklih strategij, naprimer Balsko more bilo omenjeno, pa tudi Donava. Um, predvsem želimo um, fokus na štirih stebrih. Zainteresirane strani so izpostavile, da so ti stebri najpomembnejši. Kajti ravno pri teh področjih je sodelovanje med eh, državami in pa igeme lahko najbolj koristno in bo dejansko pomenilo dodano vrednost. Modro gospodarstvo, povezanost med regijami ter pa um, transportna omrežja, okolje ter pa trajnostni turizem. To so te bistvene točke. Um, ukrepi iz akcijskega načrta in pa projekti so okvirno zastavljeni. Uh, imamo okvirne ukrepe in pa primere teh skupnih projektov. To je to. Potem pa imamo štiri stebre in pa teh osem držav. In teh osem držav se je um, odločilo za štiri stebre, samo za štiri stebre, vsaj na začetku je to tako. Torej, predvsem mislim, da je prav, da se osredotočimo na bistvo in upamo, da bo tudi to poročilo pomagalo pri tem, pri tem namreč, da okrepimo ta uh, fokus tako, da bomo dejansko vedeli, kaj strategija lahko doseže v praksi. Potem kot drugo, kar bi rače spostavil, sedaj smo res na kritični točki pri tej strategiji sedaj bomo šli iz uh, teorije v prakso. Uh, ta strategija je bila sprejeta lansko jesen. Uh, To je sprejel um, Evropski svet. Potem 18. novembra smo uh, pod italijanskim predsedovanjem začeli s prvimi dogodki in potem smo zelo tesno sodelovali tudi z nacionalnimi ter pa regionalnimi organi, da bi vzpostavili te strukture upravljanja. In sedaj smo res na kritični točki kot rečeno, um, stvar ni enostavna, nič ne bo šlo čez noč in seveda vsi akteri morajo storiti svoje, prav zato, da bi dejansko uh, prešli iz teorije na prakso, tako da vzpostavimo dejanske strukture za upravljanje, um, kjer bi potem dosegli specifične rezultate. Države same, um, teh osem držav je vodilnih akterjev pri strategiji in mora bi imeti upravljanje na več ravneh. Torej, um, in nacionalni in regionalni organi mora biti vključeni. Komisija se tudi prizadeva po svojih močeh, da bi pomagala pri koordinacijskem um, sodelovanju, ampak kot rečeno, vodili akteri, tisti, ki si rastijo to strategijo, pa so države. Da zaključim, se že veselimo tega poročila. Um, to poročilo ne bilo sprejeto odboru junija, če sem prav razumel. Um, in vse skozi bomo poskušali pomagati uh, pri pripravi tega poročila. Če seveda želite um, naše sodelovanje, bomo z veseljem sodelovali in upamo, da bo to poročilo um, tudi pomagalo predvsem pri mobilizaciji nacionalnih in pa regionalnih akterjev. Tako da bi vsi skupaj čim bolje izvali to strategijo tako da bo ta strategija dejansko lahko nekaj pomenila v praksi, tako da bodo uresničene glavne obljube in pa pričakovanja, kajti sedaj eh, v regiji, v marsikateri regiji, marsikaj pričakujejo tega projekta. Hvala lepa. Eh, naj še par stvari pojasnim. Eh, osnutek poročila bo gotovo na voljo junija in potem bomo to obravnavali v odboru regiji. In potem pa bomo gotovo julija to potrdili, samo toliko kot pojasnilo. Eh, gospod Jakočič, prosim, sedaj imate možnost za odgovor. Prosim. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vsem eh, za to zelo, zelo, zelo zanimivo razpravo. Še prav posebej se zahvaljujem gospodu Van Nistelroju. No, najprej ne navedem nekaj uvodnih izjav. Makro regionalne strategije Evropske unije izhajajo iz osnovnega pravila, ki si ga nisem izmislil jaz sam. In gre za ne, ne in ne. Ne novi zakonodaji, ne novi strukturi in ne novemu financiranju. Meni bi bilo res všeč, če bi imeli nekakšno strukturo in če bi dobili tudi nekaj sredstev za to jadransko-jonsko strategijo, ampak takšna so pravila in pravila so pravila. In eh, sedaj naj odgovorim tudi gospe Šujci. Pravila so proceduralni zapisi mnenja. Nisem jaz zapisal teh pravil. Razumem vas, ampak spoštovati moramo pač pravila, ki jih je nekdo napisal. Mi moramo mogoče določene stvari spremeniti, kot recimo eh, to načelo eh, trikrat ne. Ampak Ne morete podati takšnega mnenja na dokument, ki še sploh ni bil zapisan. Zdaj pa se ne vrnem k konkretnim temam. Rekli smo 70 milijonov ljudi, 8 držav, pomembna strategija za jug Evrope z novimi temami, ki so se medtem pojavile. O tem sem se pogovarjal z gospodom Papadimulisom, ki ga danes ni, je pa poročevalec v senci za guje iz Grčije in seveda je že zahteval, da temo migracije uvrstimo v okvir te strategije. Torej temu migracije in pa eh, probleme, s katerimi se srečuje ta Grčija in pa Italija, jug Italije, Sicilija. Torej, to bo moralo biti del tega poročila, to je del te strategije. Ti štirje stebri sicer ne predvidevajo te teme, ampak mi jo moramo predvideti. Nobenega razloga ni, da to ne bi bil eh, del te strategije. To, kar želim ravno tako povdariti, je velika dodana vrednost eh, te strategije. Gre za povezovanje tistih držav, ki so del te strategije. Gospa Tomašič je rekla, eh, da bi prej prišla od Hrvaške do Kanade, kot pa do eh, Korčule. V Peskari sem bil na neki konferenci in eh, tam je bil eh, tudi predstavnik Peskare. Eh, Razdalje med Splitom in Peskaro je 100 mil, ampak obstaja resen problem z povezavami med temi državami, da ne govorimo o tistih državah, ki sploh niso članice. Torej, gre za to, da moramo poskrbeti za medsebojno povezovanje. Močno povezovanje ne le držav članic, ampak tudi mest eh, na oziroma ob Jadranskem morju, eh, univerz, ki so že povezane v tej regiji, regije, ki so že povezane znotraj tega območja. Torej, vse skupaj je sedaj nekako spremenjeno v jadransko-jonsko strategijo, ampak te organizacije, ti mehanizmi, ta želja po sodelovanju že obstaja. Na tem področju ima jadransko področje že zelo dolgo tradicijo. Mi pa danes postavljamo novo strategijo, dajemo okvir temu sodelovanju ne le v obliki kohezijske politike, ampak tudi v obliki napovedi, da bo tudi Junkerjev sklad in pa Evropska investicija da bo sta tudi Junckerjev sklad in pa Evropska investicijska banka pripravljena podpreti to strategijo. Kolega van Nistelroj, mislim, da ne razumete tako dobro hrvaško, torej bi vas prosil, če mi lahko prisluhnete, kaj ti gre za odgovor na vaše vprašanje. Se upravičujem, da sem vas prekinil. Torej, kar se mi zdi izjemno pomembno, je odprtost gospoda Katajnena, podpredsednika komisije, ki sem ga odkrito vprašal, ali bo Junkarjev sklad namenjen tudi projektom, ki vključujejo države, ki so članice Evropske unije in ki niso članice Evropske unije, pa so del uh, eh, jedransko-junske strategije. In njegov odgovor je bil da. Če obstaja interes v državah članicah ali pa v podjetjih v državah članicah, torej če bodo, prednosti zaradi, če bodo imela prednosti zaradi tega podjetja iz Slovenije, Hrvaške, Švedske ali pa katerekoli druge države, potem da. Recimo, ko govorimo o zeleni energiji, o energiji iz obnovljivih verov energije, eh, tukaj imamo zelo velik potencial na Jadranu. To bi nam lahko pomagalo v boju eh, proti podnebnim spremembam, eh, pri doseganju ciljev dekarbonizacije in tako naprej. Gre torej za vire, ki so nam na voljo. Ko sem se pogovarjal z predsednikom Evropske investicijske banke v Strasburgu in sem ga vprašal, ali je pripravljena Evropska investicijska banka investirati projekte, ki so pomembni za povezovanje eh, na eh, tem območju, recimo govorimo o Jadransko-Jonskem koridorju, o povezavi eh, Trsta in Aten z avtocesto. Velik del je že zgrajen, ampak ta avtocesta še ni zaključena, potem je tukaj tudi plinovod. In prijatelji iz Italije tudi ustrajajo pri železniškem koridorju, ki bi ga bilo potrebno posodobiti. Že obstaja, govorim o povezavi med Ankono in Barjem. Torej, tudi to bo tema tega poročila. Ne vem, ali se bo to obdržalo ali ne, ampak imamo kar nekaj konkretnih predlogov, ki prihajajo iz. Uh, držav članic ali pa iz mest in regij. Zaključil bom, kaj ti ne želim biti predolg, ampak skušal bom odgovoriti tudi na zelo občutljivo temo in eh, to je temo črpanja nafte in zemljskega plina v Jadranskem morju. Sam bi bil tudi za uporabo takšnega izrazoslovja, ki eh, bi opisalo našo veliko zaskrbljenost glede eh, iskanja nafte eh, v Jadranskem morju. Ampak ne smemo pozabiti, da naši prijatelji iz Italije že črpajo iz Jadranskega morja. In seveda se sedaj pojavlja vprašanje na drugi strani Jadrana, zakaj pa mi tega ne bi smeli. In eh, jaz se srečujem s podobnim vprašanjem, ko se pogovarjam s predstavniki hrvaške vlade. Prihajam iz najbolj turistične regije na Hrvaškem in zato sem prepričan, da je turizem izjemno pomemben in sicer za milijone ljudi. Pomembno je seveda tudi ribištvo, torej, ko govorimo o črpanju plina, še prav posebej pa nafte eh, v Jadranskem morju, mislim, da moramo najti skupni jezik. Vsi, ki nas to zanima. Jaz sem za zelo jasna sporočila v zvezi z tem, ampak ne vem, ali bodo ta sporočila tudi sprejeta. Ne vem, če nafta predstavlja rešitev za Hrvaško ali pa katerokoli drugo državo ob Jadranskem morju. Mislim, da so veliko pomembnejša področja turizem. Um, in pa ribištvo ter kmetijstvo. No, ne bi želel biti predolg, e, povsem se pripravljam seveda na nove pogovore. In uh, s pomočjo sekretarjata našega odbora bom se k malo obrnil na vse kolegice in kolege, eh, da ponovno razpravljamo o tej uh, temi. Najlepša hvala. Thank you. Thank you, Mr. Jakovčič. Will... Hvala, gospod Jakovčič. Ja, pričakujemo ta osnutek poročila eh, do junija, to je naslednji mesec. To bo gotovo tudi še ena zanimiva razprava. Hvala lepa vsem za sodelovanje v tej izmenjavi mnen. Sedaj pa gremo naprej. Naslednjo točko na dnevnem redu. Odbor za promet v parlamentu pripravila sporočilo na lastno pobudo glede trajnostne mobilnosti v mestih eh, regiji, tudi pripravila mnenje k temu poročilu. Ta svežen trajnostne mobilnosti v mestih je namenjen temu, da bi eh, promovirali bolj trajnostne model mobilnosti v mestih, torej to je, kot rečeno, svežen Evropske komisije. Eh, želimo se izmenjavati najboljše prakse, izkušnje, Eh, promovirati raziskave in razvoj in drugače sodelovati. Vse to je del tega svežna. No, ampak naš um, poročevalec Valkar Sel um, bo pripravil svoje mnenje, mnenje odbora regije in sicer v zvezi z trajnostno mobilnosti v mestih. To je poročilo na lastno pobudo. Torej, gospod eh, Valkar Sel, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednica. Spoštovani kolegi in kolegice. Vsi dobro veste, da je mobilnost v mestih eh, zelo pomembna tema tudi za gospodarsko okrevanje v Evropi. Treba je pa upoštevati tudi okoljske cilje čistih mest. Gospodarska eh, kriza v povezavi z ukrajinsko krizo nas postavlja v okvir, ko se zdi nemogoče odpovedati se naši energetski odvisnosti, po drugi strani pa spodbujati eh, učinkovitost v Evropski uniji, da bo Evropska unija tako postala bolj avtonomna in bolj konkurenčna. Urbanost v mestih je tukaj ključni element, kaj ti lahko prispeva k manjši energetski odvisnosti, lahko Eh, zagotovi bolj čista mesta in pa bolj inovativno gospodarstvo, ki bo eh, ustvarjalo bolj kakovostna delovna mesta v Evropi. In to želim odraziti tukaj v poročilu. Osredotočil sem se na naslednje točke. Trajnostna urbana mobilnost eh, je vse bolj pomembna pri kohezijski politiki. Financira se lahko iz strukturnih in investicijskih skladov. Želim si kvalitativne in kvantitativne analize podpore kohezijske politike urbani mobilnosti. Zagotoviti pa bi morali tudi srednjeročni pregled porabe strukturnih investicijskih skladov v EU. Nujno je, da vsa mesta v Evropi razvijajo in eh, začnejo izvajati Eh, mobilnost, eh, ki bo trajnostna. In zato je pomembna tudi platforma Evropske komisije glede trajnostne evropske mobilnosti. Ta mora dati podporo mestom in regijam, zato da se bodo lahko eh, izvajali načrti trajnostne evropske mobilnosti. Evropska komisija mora koordinirati že obstoječa urodja na tem področju in ustvariti tudi določene poti, ki bodo mesta usmerjala znotraj nekega evropskega okvira. Mesta in regije so tisti akteri, ki so odgovorni za razvoj in izvajanje tovrstnih načrtov. Mislim pa tudi, da je treba poudariti, da projekti, ki jih eh, bo financiral Junkerjev načrt, morajo biti koordinirani s cili in prednostnimi nalogami eh, trajnostne urbane mobilnosti. To so tiste splošne smernice, ki so zapisane v mojem poročilu. Zahvaljujem se uh, vam vsem že vnaprej za vaše besede in komentarje. Mislim in prepričan sem, da so uh, vaša mnenja zelo koristna, relevantna in da bodo v obliki predlogov sprememb tudi izboljšala poročilo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, hvala tudi vsem ostalim za sodelovanje. Hvala, gospod eh, Balkarsel. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospa Krejl, omenjamo gospe Smolkove. Prosim. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Jaz nisem poročevalka v senci, ampak gospe Smolkove danes nažalost ni z nami in me je prosila, da podam nekaj pripomp v imenu naše poslanske skupine. Najprej bi se rada zahvalila za predstavitev eh, tega mnenja. Eh, povsem jasno nam je seveda, da je mobilnost v mestih zelo pomembna tema eh, za prebivalce mest, seveda, ki se morajo nekako premikati po mestu. Hkrati pa je to pomembno tudi iz številnih drugih vidikov, recimo z vidika gospodarstva, obnovljivih virov energije, in tako naprej gre tudi za boj proti podnebnim spremembam. Potrebno je upoštevati, da promet veliko prispeva k eh, onesnaževanju z oglikovim dioksidom in zaradi tega je ključnega pomena, da poskrbimo za razvoj trajnostnega prometa v mestih. To ponuja velike priložnosti mesta imajo pogosto velik problem z eh, prometom, eh, prometna, prometne ureditve so različne, eh, mesta razvijajo nove ukrepe, določene dneve lahko vozijo samo avtomobili z določenimi registrskimi tablicami in tako naprej. Takšne prometne rešitve morajo vključevati vse udeležence, tudi kolesarje in pa eh, pešce. In tega ne smemo pozabiti eh, pri uvajanju tega novega sistema. In to je ključnega pomena, predvsem, ko govorimo o trajnosti. Gospa Smolkova pozdravlja spostavitev te evropske platforme ki jo predlaga Evropska komisija, želi si, da bi lahko uporabljali eh, strukturne, sredstva iz strukturnih skladov in da bi jih uporabili za uvedbo pametnega prometnega sistema. Imamo že nekaj tako imenovanih pametnih mest eh, z inteligentnim eh, prometnim sistemom. trajnostne prometne rešitve so seveda ključnega pomena za vzpostavitev trajnostne strukture v mestih. Gospa Smolhova pa bo z veseljem tudi pomagala poročevalcu pri pripravi tega mnenja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji. Naslednja je gospa Vana, ne, ne želite besede, dobro gospod Poreba, ga ni tukaj. Gospoda Jolanta pa imamo na seznamu. Gospod Jakovčič, vi želite besedo. Hvala vam, što ste mi dali riječ. E, ja ću to provati u ime... Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. V imenu skupine Alde bi rad povedal nekaj besed. Strinjam se z predhodnikoma in ne bom na dolgo in široko govoril, rad pa bi povedal, da je seveda potrebno poskrbeti za čista vozila, za čisto gorivo v javnem eh, sektorju, tako da bo jak, javni sektor prevzel pionirsko vlogo na tem področju tema, ki jo želim še prav posebej izpostaviti in ki tukaj v tem dokumentu ni omenjena, bi pa morala biti omenjena po mojem mnenju, pa je precej specifična tema, hkrati pa tudi zelo pomembna tema. Gre za mobilnost mest, ki ležijo na območju dveh eh, držav, eh, pravzaprav pa predstavljajo eno mesto, recimo eh, Nova Gorica eh, v Sloveniji in Gorica v Italiji. Mm, tukaj gre za vprašanje čezmejne mobilnosti. Mislim, da je bilo dobro, da to vključimo v to poročilo. Nimamo na stotine takšnih primerov v Evropi imamo pa nekaj takšnih primerov in zato mislim, da bi bilo v naši politiki dobro, da razpravljamo tudi o tej čezmejni mobilnosti. No in mislim, da bi bilo to potrebno vključiti tudi v to mnenje. Hvala lepa, gospod Žuga. Hvala lepa, predsednica. Najprej hvala lepa poročevalcu za to mnenje. Bi pa še nekaj dodal glede upravljanja ozemelj um, sem tudi župan um, srednje velikega mesta. Naj vas spomnim nekaj. Sedaj razmišljamo torej o e, mobilnosti v mestih in moramo poštevati raznolikost ter pa tudi specifičnosti mest, ne glede na velikost mesta. V mojem mestu je 15 tisoč e, prebivalcev in rešitve glede transportne mobilnosti so nekaj v Parizu, potem nekaj čisto drugega pa v mestu s 15 tisoč prebivalci. Torej, to ni eno in isto in tudi torej, Evropska komisija se želi v glavnem osredotočiti na um, velika mesta, na metropole, ampak um, mislim, da se mora um, osredotočiti tudi na drugačna mesta. Imamo naprimer tudi mesta s 10, 20, 30 tisoč uh, prebivalci in tudi ta srednja velika mesta bi se med seboj lahko povezala, naprimer pripravila program za trajnostno mobilnost. Um, naprimer takšna mesta s 20 uh, tisoč prebivalci imeli bi skupne cilje in lahko bi tudi naprimer um, imeli programe, kjer se spodbuja ta trajnostna mobilnost. Torej, ta tematika je pomembna na splošno, ampak kaj bomo tukaj vključili? Ne vem, železniške, cestne povezave, avtoceste, buse, kolesa, vlake. Moramo to vključiti uh, in moramo imeti tudi um, jasne cilje glede srednjo velikih mest. Torej, niso vse samo velika mesta, potrebujemo tudi večji fokus na srednja velika mesta, če želimo dejansko nekaj doseči pri trajnostni mobilnosti na splošno. Na splošno. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala, gospod Demato. Ne. Oziroma ja, v redu. Eh, il parere del collega riguarda un tema... To mnenje se nanaša na temo, ki nam je blizu vsem, gre za trajnostno mobilnost v mestih. Seveda bi eh, morali eh, črpati sredstva iz različnih skladov kohezijske politike eh, za vzpostavitev mobilnosti v mestih. Gre za uvedbo čistnega, čistega mestnega prevoza. Eh, in uh, hkrati gre za mobilnost na širših področjih. Eh, tukaj govorimo o inovacijah kot o uh, električnih avtomobilih, o uporabi obnovljivih verov energije in tako naprej. Komisija bi morala pri reviziji uporabe strukturnih skladov izvesti tudi uh, kvantitativno in kvalitativno analizo, Eh, podpore kohezijske politike eh, mobilnosti v mestih. Za temo trajnosti se v številnih eh, državah članicah odvijajo precej nepregledni postopki, na srečo ne vseh gre uh, za pravi eh, posel, uh, v katerega so pogosto vključene tudi kriminalne eh, združbe, uh, recimo govorimo o projektu Expo ali pa ta. Torej, mislim, da bi morali zagotoviti ozemeljsko kontinuiteto, povezavo mestnih in pa primestnih obme, območij. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi prostrana uh, mesta uh, in uh, zaščititi predvsem uh, zgodovinska središča evropskih mest. Na ta način bomo lahko zagotovili določeno mero okoljske trajnosti. Najlepša hvala. Gospod Poreba je sedaj prišel v dvorano. Vi ste eden izmed poročevalcev Senci, izvolite. Hvala, predsednica. Se pravčujem, ker sem zamudil. Ampak imel sem še drug odbor. Um, zato nisem mogel priti pravočasno. Naj povem svoje mnenje glede tega poročila. Bom govoril v materinščini. Prosim, torej. Hvala lepa pročevalcu za to pripravo osnutka mnenja. Mislim, da je odlično zajel veliko vprašanj in to zelo med seboj nedosledno. In tukaj torej govorimo o trajnostni mobilnosti in pa o čim boljši mobilnosti v mestih. Že kar nekaj časa se pravzaprav pogovarjamo o tem, no ampak na vsak način um, državljani vse skozi trpijo negativne posledice. Um, sem odbor za promet in vedno takšne stvari gledam zelo pragmatično. Torej, v tem primeru je ravno mobilnost v mestih zelo pragmatičnega značaja. Moramo se osredotočiti na trajnost. Treba poštevati to, da se mesta vse skozi razvijajo, se spreminjajo. Eh, tudi življenjski slog se spremenja in vse to moramo potem odrasiti tudi v prometnih sistemih. Ko govorimo o tem, kako bi pripravili modele za um, mestni promet, je pogosto govora o tem, da bi zmanjšali uh, eh, popraševanje po um, zasebnem transportu, da bi več um, podarka dali na javnem transportu. Torej želimo manj vozil na vsak način želimo, da se avtomobili uporabljajo čim bolj racionalno. Mobilnost v mestih in pa alternativne možnosti mora biti v um, domeni državljanov, ker ti državljani gotovo sami najbolje vedo, kaj se da storiti. Uh, vsako mesto ima svoje ideje glede transporta. No, pa kakorkoli že. Evropska unija pa tudi lahko stori svoje in lahko podpira mesta pri tem, kako se uh, pripravlja najboljše možne rešitve. Tukaj se strinjam s poročevalcem, strukturni pa drugi evropski skladi, uh, bi morali biti del takšnih načrtov za trajnostno mobilnost v mestih. Naprimer, inovativne uh, sredstva. Uh,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 je to res odličen dokument. Zajema veliko pomembnih vprašanj, o katerih smo govorili tukaj v tem odboru, pa v drugih odborih v Evropskem parlamentu. Seveda bi lahko še nadaljeval s temi komplementi, ampak mislim, da je najpomembno, da izpostavim eno. Pročevalec je omenil pobudo, za ustvarjanje delovnih mest za mlade. In to je del tega svežna za trajnostno mobilnost v mestih, kot pravi poročevalec. Potem poročevalec govori še o okolju, o zelenih gorivih ter pa o usklevanju. Tukaj bi se rad vrnil na to, kar so povedali nekateri drugi govorci. In sicer, radi podaril to, da ta trajnostna mobilnost v mestih lahko marsikaj prispeva tudi k večji varnosti na cestah. Kajti ta varnost je gotovo zelo pomembna za nas vse. Preko inovativnih rešitev so lahko mestna središča bolj privlačna za obiskovalce in za prebivalce in vse to lahko tudi izboljša življenjski slog. Prav tako bi lahko bolje uskladili uh, poklicno in družinsko življenje, uh, lahko bi zmanjšali uh, čas, ki ga ljudje preživijo v avtomobilih, domov in tako bi lahko izboljšali tudi družinsko življenje. Prav tako bi rad omenil še cenovno dostopnost uh, prometnih sistemov. Uh, Ehm, sploh naprimer bi omenil eh, ljudi s posebnimi potrebami. Tudi s tem v zvezi bom pripravil nekaj predlogov sprememb. No, ampak kot rečeno, to bo predlog sprememb sicer odličnemu mnenju. Sedaj pa gospod Van Nistelrooy, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. No, lahko se strinjam s tem pristopom. pravi, da se pripravi čim bolj splošno zastavljeno mnenje. Prav tako se strinjam z omenjem nekaterih drugih poročil, um, se strinjam s pristopom poročevalca. Če bi že kaj želel dodati, bi želel dodati um, kolesa. Ta beseda pa manjka, po mojem mnenju. to je odlična rešitev za čim bolj javni promet. Prav tako smo vedno bolj debelušni, vedno manj fizično aktivni in tukaj nekateri kimate. Skratka, na vsak način potrebujemo odstavek glede koles. In če je treba, lahko to storim tudi sam. Lahko tudi sam pripravim takšen odstavek. Tukaj, gledajte, imamo na tisoče koles, naprimer lahko prijete um, na vlak s kolesom in podobno. In kolesa ne porabljajo nekakšnih toplogrednih plinov, zato moramo na vsak način vključiti kolesa. To mislim, da um, bi bilo odlično tudi za um, ta predlog za odbor za promet. Je to spremljivo? Ja, zame gotovo ja. Um, lahko tudi tukaj v prometu poskusimo s takšno pobudo. No, pa kakorkoli že. Gospod van Miltrovo, ki je naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod van Nistelroj, kot poročevalce v senci v odboru za promet, um, moram reči, da sem videl takšen dokument in tam je govora, je govora o kolesih. Torej, kolesa bodo vključena v ta svežen, na vas ne skrbi, ampak bi pa rad eh, povedal nekaj drugega, gospa predsednica. Poročevalce tukaj opravijo odlično delo pri tem mnenju in eh, sploh, ko govori o tem, kako pomembni so načrti za trajnostno mobilnost v mestih. In pri teh je zelo bistveno, da mesta, dobijo in pa izkoristijo vse možnosti, da pripravijo zase prikrojene načrte. Ker ti mesta gotovo imajo najboljše možnosti, da to storijo. Mesta najbolje vedo, kaj sploh potrebujo in kako sami um, v mestih lahko uh, pripravijo takšno mobilnost na čim bolj smotren način in pa kako tudi uporabijo strukturne sredstva to je tudi del dokumenta. Um, v smislu subsidijarnosti mislim, da moramo uh, dati več poblastil mestom, tako da dosežejo uh, ta, to trajnostno mobilnost sama. Potem pa še osmi odstavek, tukaj tudi glede trajnosti. Eh, komisijo ne bi pozvali k temu, da pripravi različne standarde, tudi naprimer predpise glede dostopa do mestnih območij in podobno. Naprimer prometni znaki in pa takšne stvari. Um, kaj točno mislite s tem? Me zanima, gospod prečevalec. Mesta mislim, da morajo o tem odločiti, kaj ne? Mesta morajo sama pripraviti takšne predloge. Mislim, da ne moremo kar vsega um, urejati na evropski ravni. Zato bi morda morali to pojasniti, prosim. Gospod Poček. Thank you, madam chair. Já bych se chtěl vyjádřit té zprávě, kterou um, prezentoval pan zpravodaj, považuji za velmi hvala. Glede tega mnenja poročevalca moram reči, da je to odlično. Poročila imam samo dve pripombi, tako kot gospa Smolkova, eh, gospa Krejls eh, in pa drugi. Eh, bi tudi sam pripomnil, da bi bilo primerno, da vključimo tudi zahtevo, po kateri torej, Evropska platforma, torej pa Evropski strokovnjaki za mobilnost, so vključeni, ampak da vključimo tudi predstavnike lokalnih in pa regionalnih organov, kajti ti lahko predstavljajo regije ter pa mesta različni, različnih velikosti. Tako bi bili lahko prepričani, da bodo takšne platforme dejansko učinkovite in da bodo tudi uh, v skladu z dejanskimi potrebami mest. Enako potem velja tudi za uh, različne interesne skupine. Naprimer, um, eh, nekatere skupine se zauzemajo za kolesarjene. Tudi njih moramo poslušati. Najprej še spostavim paradoks, ki je nastal sedaj pri tem poročilu. Želimo več uh, območij za pešce, recimo, več pescev, več kolesarov v mestih, ampak obenem pa to pomeni tudi to, da je potem več žrtev na cestah in pa več poškodovanih um, v prometu. Zato mislim, da je prav, da se opravijo določene študije, tako da gotovimo, kje so vzroki takšnih nesreč. Moramo tudi potem pripraviti določene rešitve, kako znižati to število ponesrečenih, naprimer v kolesarjenu, kot, kot je preomenil gospod Svanistor sedaj imamo na voljo določene rešitve, ampak ima tudi te rešitve svoje omejice. Mislim, da potrebujemo bolj inovativne pristope in drugačne rešitve. Pa še nekaj. Problem so zmogljivosti tranzita v mestih. To prinaša veliko težav, kot naprimer onesnaženost in podobno. Zato mislim, da je prav, da se zauzemamo za naložbe v naprimer, obvoznice, torej naprimer, kako obiti mesta, tako da um, ni pretirano tranzita v samih mestih. Morda bi lahko pozvali mesta k temu, naprimer, da tudi mesta investirajo v takšno infrastrukturo. Eh, tako da ne bo preveč um, prometne gneče v mestih. Mislim, da tudi uh, komisijo lahko pozovemo k temu, kajti takšni infrastrukturni projekti so zelo dragi. In mislim, da ravno ta koncept je zelo povezan tudi s trajnostno mobilnostjo. To je povezano tudi s točko 7 v tem primeru in pa tudi 8. Torej 7 in 8 um, ehm, iz tega predloga ehm, mnenja. Um, Hvala lepa. Uh, Hvala. Zdaj pa besedo dobi spet eh, gospod Valkar Fel, da odgovori na vprašanja oziroma se odzove na vse, kar je bilo povedano. Sorry, I... Oprostite, gospod eh, Valkar Fel, eh, spregledala sem še predstavnika komisije, iskreno se upravičujem, besedo pa predajam gospodu Mans Lindbergu iz generalnega direktorata MUV. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospa predsednica. Veseli me, da odbor eh, regij eh, deluje v isti smeri kot eh, Evropska komisija, zato se zahvaljujem poročevalcem in soporočevalcem. Dobro so opravili svoje delo, tako da lahko z našega stališča povem naslednje. Vse se vaše opaske se nam zdijo relevantne. In kot je bilo že povedano, je komisija decembra 2013 predstavila svežno urbani eh, mobilnosti, da bi spodbujala dejavnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in se soočila z izzivi v prometu. Komisija bo naredila vse, da se ti predlogi prenesejo v prakso. Imamo načrte za urbano mobilnost. Državam članicam pa priporočamo, da uporabijo kohezijsko politiko za to, da razvijajo eh, in začnejo izvajati načrte za trajnostno mobilnost v mestih. Zavedajte se, da je v programih številnih držav že uh, zapisano, da morajo pripraviti načrte za trajnost mobilnost v mestih. Naj povem še nekaj o. platformi za spodbujanje načrtov mobilnosti v mestih. Tukaj gre za notranje urodje za koordinacijo obstoječih projektov. Eh, vse izkušnje so eh, že na voljo na observatoriju oziroma spletni strani observatorija za trajnostno mobilnost v mestih. Hvala, zdaj pa še enkrat eh, poročevalec, gospod Valkarsel. Hvala, gospa predsednica. Začel bom na koncu. Najprej se bom navezal na vprašanje ki ga je postavil gospod Van Miltenburg in sicer o vlogi Evropske komisije po eni strani in vlogi mest po drugi. Evropska komisija je tista, ki je odgovorna za uh, splošne smernice. So pa regije in še posebej mesta tista, ki imajo odgovornost za to, da pripravijo načrte mobilnosti. Uh, in Evropska unija eh, razvije samo splošne smernice na tem področju. Gospod eh, Van Nistelrooy, sam nisem nizozemec, ampak eh, se povsem strinjam z vašo idejo. Tukaj ne gre za nekaj neresnega, ampak je to resen predlog in mislim, da imate prav ko govorite o vlogi kolesa v kontekstu trajnostne mobilnosti v mestih. Mislim, da je vaš prispevek zelo zanimiv. Zanimivi pa so bili tudi drugi prispevki, ki smo jih slišali v tej razpravi. Um, imamo 13 točk in uh, v njih so vključeni številni vidiki, ki ste jih omenjali tudi vi. imamo sicer eh, časovno omejitev, ki pa ni tako pomembna, ampak je pomembna predvsem eh, prostorska omejitev, eh, omejitev glede dolžine poročila. Zato nisem vključil še vseh idej, jih bom pa vesel z vaše strani in pravzaprav gre pri tem dokumentu ravno zato, da povemo svoje ideje. zeleno gospodarstvo ni eh, nek termin, ki želi samo ugajati trajnost in pa eh, vidiki spoštovanja okolja. Eh, še zdaleč niso nekompatibilni z gospodarsko rastjo. Mislim, da je povsem jasno, da ima razvoj gospodarstva velik potencial. In uh, en stebr uh, eh, tega razvoja je tudi zeleno gospodarstvo. Torej, uh, ta dva vidika še zdaleč nista nekompatibilna, ampak sta zelo povezana. Potem se omenjali tudi cestno varnost in pa boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Eh, zdi se, da je trajnostna mobilnost eh, nepovezana eh, s temi elementi, ampak naj vam zagotovim, da so povezave še kako očitne. Predlogi so bili zelo zanimivi in vsem se za nje iskreno zahvaljujem. Mislim, da bodo ti predlogi samo še obogatili naše besedilo. Hvala. Thank you, thank you Hvala. Na koncu te razprave bom povedala še rok za vlaganje predlogov sprememb. To bo v sredo 13. maja opovdne. 13. maj v sredo popovdne torej. Dobro, najlepša hvala. to točko smo zaključili sejo za danes. Nadaljevali pa bomo eh, s srečanjem koordinatorjev in to za zaprtimi vrati. Prosim, da tukaj ostanejo samo koordinatori in pa eh, politični svetovalci.